meine damen und herren wir nehmen unsere beratungen damen gospodje začenjamo z delom Toplo vas pozdravljam na našem današnjem zasedanju. Dnevni red ste prejeli. Naj vas tudi opozorim na dokument Cont News z vsemi podatki o razpoložljivih jezikih. Naj tudi povem, da se seja prenaša preko interneta. Prehajamo pa kar na prvo vsebinsko eh, točko in sicer izmenjava mnen z gospo Mogarini. Dobrodošli tu v našem odboru. Gospa Mogarini me je poklicala, da je nekoliko zbolela in eh, po svojem nastopu in po prvi kratki izmenjavi mnen s predstavnikom računskega sodišča nas eh, bo gospa komisarka zapustila. Uh, in eh, želim vam seveda čim prejšnje okrevanje. Dejala pa mi je, da bo ponovno pri nas, ko bo šlo za pregled dela službe za nane delovanje in takrat eh, bomo lahko imeli nekoliko daljšo razpravo. Vsekakor pa razumemo, da niste v najboljši formi danes, glede na to, da imate zelo težak koledar. Med nami pozdravljam tudi predstavnika Evropskega sodišča, gospoda Mogoroza in gospoda Fazakaša. Takoj vam kar predajam besedo. Kdo želi besedo? Gospod Tome. Thank you. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor v Evropskem parlamentu, spoštovana visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko in uh, varnostno politiko. Kot eh, član odgovoren eh, za nadzor nad eh, administrativnimi izdatki, me veseli, sem lahko danes tu prisoten. 8. januarja sem vam predstavil izide ocene administrativnih izdatkov drugih institucij in organov. Takrat sem vas tudi obvestil, da je celokupna ocena poročila v razdelku 9 letnega poročila in zadeva vse institucije in organe kot celoto in ne podaja individualnih ocen. Z tega vidika je poročilo eh, sodišča vključevalo ocenjeno stopnjo nepravilnosti enega odstotka. Sodišče je mnenja, da je nasplošno sistem eh, nadzora učinkovit za potrebe revizije je leta 2013 sodišče preučilo 153 transakcij, ki vključujejo administrativne in druge izdatke vseh organov Unije. Od teh transakcij je bilo 11 povezanih za službo za znanje delovanje. Podobno kot v preteklih letih je sodišče ugotovilo določene pomakljivosti pri izračunu in izplačilu eh, socialnih eh, dodatkov zaposlenim in določene pomankljivosti tudi pri javnem naročanju. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je eno plačilo povezano z pogodbo za zdrževanje informacijskih sistemov v višini 4,3 milijona evrov, prav tako prizadane 9,3 odstotka stopni napak zaradi tega, ker nekatere plačene storice niso bile predvidene v pogodbi. Kljub vsemu pa to ne izpodbija splošne pozitivne ocene sodišče. Spoštovani člani odbora za nadzor proračuna, pogosto kot v preteklih letih, sodišče predlaga, da služba za znanje delovanje nadalje ukrepa z namenom, da zaposleni zagotavljajo vse dokumente, ki potrjujejo njihov osebni status, kakor tudi, da izboljša sistem za pravočasno obdelavo teh dokumentov, sloh tistih, ki imajo učinek na izračun družinskih dodatkov. Zunanja služba mora prav tako izboljšati eh, zasnovo, koordinacijo in pa izvedbo javnih naročil na način, da glavna pisarna zagotavlja več podpore delu v delegacijah. Na podlagi preteklih ugotovitev pa sodišče ni našlo oziroma ugotovilo podobnih primerov kot tistih, o katerih smo poročili v letu 2011, ko so začasno zaposleni pogodbo podpisali šele potem, ko so začeli z delom. To in druga vprašanja vezana na sistem nadzora v zunanji službi bomo preučili v okviru revizije za finančno leto 2015. Najlepša hvala za vašo pozornost in eh, na voljo sem vam za morebitna vprašanja ali pojasnila, ki jih utegnete imeti. Kot je gospa predsednica uvodoma dejala, je ob meni tudi kolega gospod eh, Fazakas, ki je član sodišče odgovoren za posebno poročilo 11.2014 o ustanovitvi službe za zunanje delovanje in prav tako je na voljo za odgovore na morebitna vprašanja, ki jih vtegnete imeti v zvezi s tem posebnim poročilom. Hvala lepa, gospod. To pomeni, da dobi gospod Fazakaš tudi zdaj besedo ali čisto na kratko, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani člani odbora za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu. Verjetno se vsi spomnite, da smo pred dvema letoma ob razrešnici za študijo zunanje delovanje. Takratna visoka predstavnica Catherine Ashton eh, tu opravila svoj prvi zelo zanimiv obisk v odboru KONT in odgovorila tudi na številne vprašanja v zvezi z razrešnico in v zvezi z vzpostavitvijo eh, službe za delovanje in ugotovitvami računskega sodišča. Posledično je odbor za nadzor, poročila, eh, na nadzor, za nadzor proračuna eh, naročil računskemu sodišču pripravo posebnega poročila. Kot veste, smo lanskega poletja zaključili z delom na tem poročilu in ga tudi objavili in veseli nas, da skupaj z odborom za zunanjo politiko in drugimi odbori to poročilo tudi natančno obravnavate. Za nas je samo umevno, da pri letošnji razrešnici ni govora zgolj o vprašanjih različnic agencijem in vprašanj v zvezi z financami, ampak da je bilo zastavljeno tudi veliko vprašanj v zvezi z našim poročilom in eh, tudi na ta vprašanja smo z veseljem odgovorili. Veseli me, da lahko danes sodelujem na tem zasedanju in eh, če imate dodatna vprašanja v zvezi z našim posebnim poročilom, sem vam z veseljem tudi na voljo. Hvala lepa. Ja, ja Hvala lepa še kar nekaj odprtih vprašanj je, gospa podpredsednica, kot naprimer obravnava posebnih od poslancev, ki so zelo draga zadeva z zelo vprašljivimi rezultati. Potem eh, vidimo tudi, da imamo pri samem ustroju službe za nane delovanje še veliko pomankljivosti. Konec konca imamo še vedno 11 delegacij enim samim predstavnikom. Tu se sprašujemo, kaj lahko takšna delegacija sploh postori, ampak verjetno nam lahko poveste kaj več eh, o tem v kontekstu finančnega leta 2013. Kot vemo, vi niste še odgovorni bili za leta 2013, ampak vendarle upamo, da boste za razliko od vaše predhodnice, ki smo jo videli tu samo enkrat in to v letu, ko ni bila odgovorna za proračun, tako da vsekakor boste v naših vrstah zelo dobrodošli v prihodnih letih. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Kot rečeno, sem danes prvikrat tu v tem odboru. Upravičujem se za dejstvo, da danes moj nastop pred eh, tem odborom eh, nikakor ne bo briljanten. Moje zdravje danes ni v najboljši kondiciji in zato sem tudi prosila če me upravičite za drugi del tega sestanka. Morda ni najboljši dan za to, da odgovarjam na vprašanje, vendarle pa smo se dogovorili, da bom z velikim veseljem prišla nazaj eh, na vaš odbor, ko bo zaključen postopek različnice glede ukrepov za prihodnje. Kajti menim, da je delo tega odbora zelo koristno, zato da potegnemo ustrezne nauke o tem, kako stvari v prihodnje storiti bolje, sploh eh, kar zadeva eh, posebne od poslance. Mm, tu mislim, da lahko veliko storimo skupaj z odborom za zdanje politiko in z vašim odborom in to lahko zelo koristno za me in tudi za Evropski parlament, da se morda skupaj lotimo teh vprašanj. Začela sem eh, s pregledom pregleda eh, z novim generalnim sekretarjem, kot veste, se je imenovala novega generalnega sekretarja, ki bo uradno nastopil službo 1. marca in edino prav in eh, naravno se mi zdi, da se opravi pregled dela za službo za zunanje delovanje z novim generalnim sekretarjem, torej s gospodom Alanom Nerwajem, ki je že začel eh, z delom na tem vprašanju skupaj z menoj. Tako da čez nekaj mesecev, ko bo ta proces zaključen, ko bomo imeli že pripravljene predloge, eh, kaj storiti na podlagi tega pregleda, da vidimo, kaj se lahko stori takoj, kaj bi lahko storili drugače, kaj pa je nekako že v teku, kaj ti kar nekaj zadev, ki so zajete v tem pregledu so tudi že bile implementirane v teh prvih mesecih mojega mandata. Naj povem, da me zelo veseli, da sem lahko danes tu. To razumem kot svojo osebno zavezo v parlamentu. Kot veste, sem bila tudi sama poslanka v nacionalnem parlamentu in zato pripisujem velik pomen in visoko vrednost delu parlamenta, še posebej Evropskega parlamenta, kajti menim, da nas druži skupen cilj razvoja resnično evropske politike, ko gre za zunanje delovanje in mislim, da je uloga Evropskega parlamenta ključnega pomena za to, da naši državljani nekako prevzamejo v posest to politiko. Prav tako je proračunski nadzor zelo pomemben, zato da zagotovimo, da se denar porablja e, smotrno, učinkovito in to je pomembno tudi konec koncev zato, da se naši državljani počutijo preprične v to, da institucije delujejo dobro in učinkovito. Zato temu pripisujem tak velik pomen. Še enkrat torej hvala za opravljeno delo, hvala eh, tudi za delo, ki ga je opravil gospod Tome Mogorusa za različnico leta 2014. Hvala tudi gospodu Fazakasu, ki je bil odgovoren za poročilo računskega sodišča o pregledu dela službe za zonalne delovanje. Naj povem, da je Evropsko računsko sodišče ustanova, ki zagotavlja pomemben prispevek delu vašega odbora, kot je že bilo rečeno. Proračun za leto 2013 je, se je izvajal v odgovornosti moje predhodnice, gospe Catherine Ashton, pa sem vsekakor zavezana eh, temu, da se služba za znanje delovanje izkaže za odgovorno pri izvajanju proračuna za leto 2014, kajti mm, menim, da je moje načelovanje te institucije ne le čast, ampak tudi odgovornost. Pred nami je priložnost, da oblikujemo zonanjo službo, ki je sicer že vzpostavljena, vendar je še vedno skoraj da dojenček, še le štiri leta je stara ta služba in pomembno je, da to postane služba, ki bo podpirala našo skupno zonanjo in varnostno politiko ki bo podpirala naše zunanje dejavnosti. Namenoma tu govorim v množini, kajti več zunanjih dejavnosti imamo in želim, da naša zunanja služba podpira vse te dejavnosti, ne glede na to, za katero institucijo gre, naj bo to Evropski parlament, naj bo to kakšna druga institucija ali kakšna država članica pri tem izzivu torej, mislim, da moramo sodelovati in zagotoviti, da bodo inštrumenti, ki jih izvajamo, ustrezno učinkoviti. Verjetno se boste spomnili mojega zaslišanja v Evropskem parlamentu v začetku oktobra eh, lani. Takrat sem dejala, da sem zavezana oblikovanju skupne vizije, skupne strategije zunanje politike. In prepričana sem, da ne bo možno oblikovati skupne strategije ali politike, če ne bomo imeli na voljo tudi kakovostnih, učinkovitih inštrumentov za njihovo izvajanje. Začenši z našo kadrovsko politiko, politiko za vodenje eh, logistike in tudi kar zadeva administrativno prakso. To vse je nekako hrbtenjača vsega našega dela in pri vsem tem želim zasledovati načelo dialoga z vami in eh, seveda slediti temeljnim načelom Eh, odgovornosti, politične odgovornosti in eh, cenovne učinkovitosti. In tu menim, da lahko skupaj razvijemo in uporabimo najboljše prakse. Naj se dotaknem par eh, ključnih vprašanj, ki ste jih izpostavili v ne tako številnih, ampak vendarle kar nekaj vprašanjih, ki so bile zastavljena. In na tem mestu se tudi zahvaljujem za opravljeno delo pri tem najprej letno poročilo o delu za leto 2013 skupaj z eh, letnimi zaključnimi računi. Je to pomemben no, del našega dela za leto 2014. Veseli me, da je pooblaščenec lahko umaknil določene pomisleke, ki so bili zaradi zagotavljanja varovanja naših stavb in zaposlenih. Prizadevamo si za to, da se služba varovanja zagotavlja v skladu z predpisi načeli učinkovitosti. Prav tako smo veliko storili pri odpravi materialnih napak, ki imajo finančne eh, posledice. V letu 2014 je to znašalo nič cela, nič šest odstotka za delegacije in nič odstotkov za eh, sedež službe in mislim, da je to nekaj, kar vendarle velja poudariti. Glede pisnih vprašanj, kot rečeno, so si naše službe pod mojim vodstvom prizadevale, da čim bolje odgovorijo na vaših 94 pisnih vprašanj. Vem, da je to bistveno manj vprašanj, kot jih je bilo v preteklosti, kar se mi zdi spodbuden znak, vendarle pa bi z veseljem dobila še več vprašanj prihodne leto, kaj ti pomeni, da sodelujemo. Torej število in eh, tudi razpon vprašanj kaže na velik interes članov odbora za najrazličnejše vidike našega dela in še posebej ugotavljamo, da je bilo veliko vprašanj povezanih z nepremičninskimi pogodbami. Če so še kakšna vprašanja s tem v zvezi, še posebej za leta 2014, bo gospod Patrick Child z veseljem šel v podrobnosti, če je morda kaj, kar eh, ne bilo ustrezno odgovorjeno v pisnem postopku. Kar zadeva sodelovanje s komisijo, tesno sodelovanje med službo za zvanje delovanje in eh, službami komisije je po mojem mnenju ključnega pomena. To sem podarila že na samem začetku, ko sem nastopila službo. Kot veste, sem se odločila za težko, ampak pomembno odločitev, da prestavim svojo glavno pisarno v stavbo Berlema. Pravim glavno pisarno, zato ker so nekateri še vedno. Uh, jezni name, ker me ne srečujejo vsak dan v stavbi službe za znanje delovanje, kjer pa sem še vedno zelo prisotna, ker je pomembno je, da je službe za znanje delovanje v službi vseh institucij, vključno s komisijo, vključno z Evropskim parlamentom. In pomembno je, da usklajujemo zunanje delovanje vseh evropskih institucij. In z tega vidika naj povem, da smo začeli z delom skupine komisarjev za zunanje delovanje. Sestali smo se že štirikrat, dvakrat uradno, dvakrat neuradno. In uh, moram reči, da je bilo to zelo koristno, zelo koristno izmenjavati informacije in uh, začeti z uh, skupnim delom na politikah, ki si jih delimo. Torej ne le tista jedrna skupina komisarjev za zunanje politiko, ampak tudi nekateri podpredsedniki, kot podpredsednica Georgieva, ki je tudi zelo pomembna za vaš portfelj z njo smo tudi začeli že s pogovori o poglavju 4, prav tako so tu komisari za podnebne spremembe, za energetiko, za gospodarstvo, za druge zadeve, ki seveda imajo vpliv na naše zaznanje delovanje. Naj tudi povem, da to ni le nekaj, kar počnemo na sestankih te skupine komisarjev, ampak je to način dela, ki prežema naše vsakdanje delo. Ravno kar sem se pogovarjala eh, s kolegom v Kijevu in eh, usklajevala sva naše sporočilo vsem sogovornikom, tako interno kot na zven. In na ta način mislim, da bomo lahko izboljšali očinkovitost našega dela. Kar zadeva pregled dela službe za nane delovanje in prihodne ukrepe, kot veste, je bil pregled za leto 2013 eh, predmet podrobnega dela Evropskega sodišča, naše službe in tudi tega odbora in zelo cenim angažiranost odbora pri tem vprašanju in no, vsekakor nameravam tudi nadaljevati z delom v tesnem sodelovanju z novim generalnim sekretarjem Alanom Lerwajem, ki je že začel eh, z delom in še enkrat podarjam, da bom eh, z velikim veseljem z vami delila tudi prve zamisli o tem, kako naprej, morda celo skupaj z njim v prihodnih eh, mesecih kar zadeva učinkovitejšo koriščenje sredstev. Težko bi si predstavljali manj ugoden finančni scenarij. Evropsko gospodarstvo je bilo od leta 2009 naprej v zelo težkih eh, razmerah. Proračunska sredstva se krčijo in to je nekaj, s čemer se soočajo vse diplomacije v vseh državah. Tudi sama sem kot ministrica bila deležna hm, podobnih težav. In eh, dejstvo je, da je tudi perspektiva ne najbolj rožna, tako da je treba vrčevati. Ampak investicija v znanje politiko je investicija, ki se povrne, če se seveda ta denar ustrezno uporablja. To pomeni, da moramo najti ustrezno ravnovesje med eh, vrčevalnimi ukrepi, ki so nujni in eh, učinkovitostjo rabe naših sredstev. Treba pa biti tudi fleksibilen. Kajti dejstvo je, da področja dela narekuje dinamika, ki ni predvidljiva. Glede kadrovskih virov in zmanjšanja števila zaposlenih v prihodnih letih v skladu z večjim finančnim okvirom naj bi za en odstotek eh, zmanjševali mm, število zaposlenih po sistemizaciji, to je 17 eh, zaposlenih na leto. Oberem naj povem, da je koordinacija vzpostavljanja in eh, delovanje globalne mreže 138 delegacij nekaj, kar zahteva ustrezno kadrovsko pokritost in tu bo treba najti ustrezno ravnovesje med eh, varševalnimi ukrepi, ki so nujni in učinkovitostjo naše diplomatske mreže. Glede že izvedenih varševalnih ukrepov, tu resnično poročam zdaj o delu, ki je že bilo opravljeno v preteklosti, od leta 2011 smo zaprli tri delegacije oziroma tri pisarne in z prerasporeditvijo sredstev oziroma kadrovskih eh, virov smo odprli nove delegacije v Libiji, Mjanmarju in v Združenih arabskih emiratih. Prav tako smo uspeli tudi pri uporabi nepremičnin držav članic na nekaterih lokacijah, kar je privedlo do bistvenih eh, vrčevanj. Prav tako smo že manili ukrepe okrog eh, družinskih eh, dodatkov in pa dodatkov za življenje v tujini. Zdaj, kar zadeva kadrovske vire. Podobno kot v nacionalnih diplomacijah, tudi mi trpimo zaradi preniske zastopanosti žensk v naših vrstah. Nekaj izboljšav je že bilo, še posebej, kar zadeva število žensk, ki so vodje delegacije, ampak še vedno nas čaka veliko dela na vodilnih in vodstvenih položajih v službi za znanje delovanje in mislim, da moramo storiti nekaj za to, da se zelo kvalitetna ženska delovna sila v naši službi, vendar ne povspne više, kajti največjih je bodi si na vrhu ali pa na dnu. Tam vmes na visokih, a ne najvišjih položajih pa jih eh, primankuje. Glede diplomatov držav članic, ki so napoteni na delo v službe za najdelovanje, to je kar uspešno zgodba o uspehu, kajti cilj 33 odstotkov diplomatov iz držav članic je bil dosežen. Države članice, ki so vstopile v Unijo v zadnjih desetih letih, zdaj predstavljajo več kot 18 eh, odstotkov vseh eh, kadrov v tem segmentu. In ne tudi povem, da od 132 vodij delegacij oziroma ekvivalentnih eh, funkcij, 17,7 odstotka odpade na državljane držav, ki so vstopili v zadnjih desetih letih, tako da tudi tu mislim, da smo pri skoraj da eh, enaki stopnji. Eh, od 12 držav članic, ki so vstopile po letu 2004 oziroma od leta 2004 naprej, jih ima 9 zdaj višji delež kadrov v službi za delovanje, kot pa je njihov delež prebivalstva. In zdaj gledam torej na iskanje ravnovesja med spoloma, iskanje ravnovesja glede na nacionalnost, kajti pomembno je, da sledimo seveda temeljemu načelu usposobljenosti, eh, potrebno pa je zagotoviti tudi splošno ravnovesje, kar zadeva raznolikost nacionalnosti. Še ena zadeva, ki je pomembna za ta odbor v sodelovanju z Olafom, smo ravno kar sklenili administrativni sporazum na podlagi podobnega sporazuma, ki ga bo Olaf kaj eh, kmalo sklenil tudi za komisijo, kolikor vem. Vem, da je bilo to že dolgo časa pomembno vprašanje za ta odbor, tako da z veseljem eh, naznanjam, da smo vendarle uspeli tudi na tem področju. V zaključek se še enkrat iskreno opravičujem zaradi omejenega časa, ki ga imam danes na voljo, moram pa reči, da bi z večjim veseljem prišla z polno delojočim umom na razpravo z vami, namesto da eh, imamo tu nekako konfuzno izmenjavo eh, mnen. Še enkrat najlepša hvala za vaše razumevanje iz tega naslova. Ne vem, lahko morda vendarle prisluhnem eh, poročevalcu, to bi bilo zanimivo. In eh, že na začetku sem dejala, žal, danes se zelo slabo počutim, tako da se prečel za to, bom pa z veseljem. Eh, prepustila odgovore kolegu Petriku Čajldu in eh, potem se prepuščam vašemu vabilu, da se v prihodnje pogovorimo tudi o prihodnjem delu, ki je zelo pomembno tudi za vaš odbor. Hvala lepa. Hvala lepa za to izjavo. Ja, hvaležni bi bili, če nam bi lahko vaš eh, prispevek posredovali tudi v pisni obliki preko elektronske pošte. Gospod Črnecki. Hvala, gospod, gospa predsednica, gospa komisarka, tudi predstavnikoma računskega sodišča. Že drugič sem poročevalec za različnico za to poročilo v zvezi z Evropsko službo za nadaljevanje sem bil tudi poročevalec za prvo razrešnico za to službo, prav tako pa poročevalec za delovni dokument o Evropskem eh, sodišču in njegovem posebnem poročilu za leto 2014, ko gre za vzpostavitev Evropske službe za najdelovanje. Naslednja štiri zelo kratka vprašanja imam, eh, vem, da nimate časa niti zdravja trenutno, zato to čisto kratko vprašanje. Najprej, po 100 dneh na funkciji, me zanima, ali nam lahko podate nek preliminarni pregled vaših prihajajočih ukrepov za izboljšanje očinkovitosti in izboljšanje delovanja službe za znanje delovanja. Drugo vprašanje, kar zadeva racionalizacijo dela službe za znanje delovanje, predvsem eh, imam v mislih vodstvene položaje, me zanima, kakšne usmeritve vas bodo vodile. Tretje vprašanje. Kakšne ukrepe predvidevate za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti posebnih odposlancev EU, predvsem v smislu razjasnitve njihove eh, funkcije in načina delovanja, in da se zagotovi tudi strožji nadzor nad njihovimi stroški? In še četrto zadnje vprašanje. Evropska služba za zunanje delovanje, eh, misija Eulex na Kosovo. 1. decembra 2014 ste imenovali zunanjega strokovnjaka, ki mu je bil poverjen mandat za pregled delovanja Eulexa in identifikacija posebnih pomakljivosti s poudarkom na domnevnih nepravilnostih. Lahko morda obvestite odbor kont o prvih ugotovitvah na podlagi tega pregleda in kdaj bo prvo poročilo na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa. Od vas je odvisno, če želite odgovoriti, gospa visoka predstavnica. Ja, na kratko nekaj točk o tem. Že na začetku sem povedala, da se bom z veseljem vrnila k vam. Pravzaprav niti še nisem 100 dni na tem položaju. Ko bom 100 eh, dni na položaju, bom se z veseljem eh, vrnila. No, tukaj se šalim, to se bo zgodilo že čez nekaj tednov. Se pravi, mm, z novim generalnim sekretarjem SZD-a so začela pripravljati tako eh, pregled kakor tudi strategije in programe. Morda bi lahko imeli skupne, skupno sejo z odborom AFET eh, in eh, na takšni skupni seji bi lahko jaz predstavila najne predloge za bodoče delo. Mm, to trenutno pripravljamo v naši službi. Eh, potem postavili ste vprašanje v zvezi z EOLEX-om. Torej gre za delovanje EOLEX-a za upravljanje eh, EULEXA in pa in um, to zadeva tudi vprašanje posebnega od poslanca. Tukaj predvidevamo določene spremembe, ki so Eh, vendar pa do teh strukturnih sprememb in sprememb nalog še ne, bi, še ne bo prišlo letos. Eh, predvidevamo pa nek pregled strukture eh, tega položaja posebnih odposlancev. V zvezi z EU-leksom je pred nekaj tedni v Štrasburu potekal sestanek posebnega odbora. Tam je bil prisoten tudi gospod Žake. Um, ehm, imeli smo priložnost se pogovarjati z njim o začetni fazi njegovega dela. Poročilo bo pripravil ob koncu marca in uh, povedali smo že, da bo poročilo na primer način predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu. Uh, Eh, morda v celotnem parlamentu, morda v pristojnem odboru, o tem se še nismo odločili. Eh, no, smo, pa imeli čas, smo pa imeli možnost se z posebnim predstavnikom pogovarjati pred nekaj tedni v Štrasburu. Eh, no, seveda eh, še ni popolnoma začel za svojim delom, eh, šele nekaj časa je na Kosovu, je pa predstavil vseeno svoja stališča in pa svoje naloge z vašimi kolegi v posebnem odboru. Tako smo imeli tudi možnost za odkrito razpravo v času, ko je priporočilo še v pripravi. Tako, sedaj pa se vam uh, eh, opravičujem, morala bom oditi, besedo predajam gospodu Čalcu, ki bo prav gotovo um, enako usposobljen način odgovarjal na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, in pa želimo vam hitro okrevanje. Thank you. wir verstehen natürlich die gesundheitsgründe Seveda razumemo, da ima gospa visoko predstavnica težave za zdravjem. No, nadaljevali bomo z delom. Uh, gospod Čajl, če želite še vi odgovoriti na vprašanja, ki jih je zastavil poročevalec. Hvala lepa. Visoka predstavnica je že podala prvi odgovor na vaša glavna vprašanja. Prav gotovo se zavedamo dejstva, da se moramo posvetiti vprašanju bodoče ureditve mesta posebnega predstavnika. Uh, Um, imeli smo že izmenjav, prvi krok izmenjav stališč eh, o sami funkciji, o strukturi tega mesta, ampak ko bomo zbirali izkušnje, bomo lahko eh, se še bolje odločili, kako tukaj nadaljevati z delom. Prav gotovo je treba zagotoviti eh, boljše sodelovanje in posebnim predstavnikom in uh, delegacijam na licu mesta. Verjetno bo tukaj dosežen napredek. Uh, V zvezi s tem bi vas spomnil na to, da smo že imeli nekaj posebnih predstavnikov, ki so imeli dvojno funkcijo, torej bili so tudi vodji delegacij. Na ta način lahko zagotovimo, eh, da ista oseba opravlja nalogo posebnega predstavnika in vodje delegacije. To poskrbi za nacionalno koherenco, prav tako pa to pomeni, da eh, so vsi, ki sodelujejo za posebnim predstavnikom in uh, eh, za delegacijo v isti stavbi. Na našem, enako velja za tiste posebne predstavnike, ki so v našem sedežu. Tukaj želimo zagotoviti, da so geografsko blizu eh, službam, eh, ki so prestojne za njihovo področje kar se tiče strukture naše službe. Slišali ste, kaj je v zvezi s tem povedala posebna predstavnica. Naj vas spomnim na to, da smo v pregledu za leto 2013 izrazili. Idejo, da bi ob zorenju te, te službe morda eh, nekako poenostavili postopek eh, poročanja o delu naše službe. Razmislili bomo tudi o zasedbi najvišjih položajev. Skupaj z generalnim sekretarjem bomo pripravili nekaj predlogov v bližnji prihodnosti. No, kar se tiče EU-leksa, pa v, v tem trenutku nimam kaj dodati. Kolegica Ela Sender za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se gospe Mogherini, da se je tako potrudila in je prišla kljub svoji bolezni k nam. Res se mora ču, čuvati, kaj ti čakajo jo velike pomembne naloge in potrebujemo zdravo in močno visoko predstavnico. Želela bi zastaviti vprašanje v zvezi z delegacijami. v nekaterih primerjih imamo samo številke, recimo podatke o posameznih potovanjih eh, predstavnikov vaše službe in eh, pogosto same številke niso dovolj. Državljanom je treba bolje sporočati o tem, na kakšen način delujejo delegacije v mestih, ki so zelo problematična, recimo Eh, v državah, kot je Irak, moramo državljanom predstaviti težave, s katerimi se sooča tamkajšno, tamkajšno osebje, stres, varnost in tako naprej. Eh, in enako velja tudi za druge uradnike Evropske unije, ki so v takšnih državah. Eh, se pravi, tukaj ne gre samo za številke, čeprav nam tudi ti podatki koristijo. Ampak bolje bi bilo, če bi natančno vedeli, kaj počnejo ti uradniki, kaj počno to osebje v državah, kjer ima vaša služba predstavnike delegacije. V nekaterih primerjih bi lahko morda tudi pogrešili kakšno veleposlaništvo, kakšen konzulat. Eh, in bi na koncu strnili predstavništvo naše eh, Evropske unije samo v pisarni Evropske službe za zunanje delovanje. Potem eh, Evropska strategija za zunanje delovanje, ki, bo, ki jo bo predstavila gospa Mogherini. Zanima me, če bi lahko ta dokument, ki je bil predstavljen v odboru AFET, bil predstavljen tudi pri nas. Kaj ti tudi naš odbor eh, opravlja pomembno delo, ukvarjamo se z inštrumenti, ki podpirajo delo Evropske službe za zunanje delovanje. Um, gre tudi za širšo podporo osebju, v delegacijah v različnih državah, ker imamo predstavništva, torej um, delo našega odbora je prav tako pomembno tudi za um, delo vaše službe. Hvala lepa. Hvala lepa gospe Ajala Sender, da je izrazila solidarnost za kolegi, ki delajo v območjih, ki predstavljajo velik izziv. Evropska unija krepi svojo vlogo globalnega partnerja in zato mora biti prisotna tudi eh, v območjih, ki so zelo problematična in kjer je delo zelo težavno. Zato je zelo pomembno, da kolegi, ki tam delajo za nas, imajo zagotovljeno kar najvišjo stopnjo varnosti, Prav tako pa je pomembno, da državljani razumejo njihove potrebe, eh, kakšno potrebo imajo pri svojem delu, recimo glede prostih dni, tako da imajo dovolj časa, da lahko obiščejo tudi svoje družine in tako naprej. Ljudje, ki delajo daleč stran od svojih družin, morajo seveda dobiti možnost, da lahko obiščejo svoje družine in prav je, da ste to izpostavili. Uh, no, um, dejstvo je tudi, da v luči varnostne situacije po svetu moramo vprašanju varnosti naših delegacij po svetu nameniti vedno več sredstev. Uh, ta del proračuna najhitreje raste. Uh, Eh, tako kot je rekla gospa Ajala Sender, je pomembno primerjati naše delo za najboljšimi praksami v državah članicah. Vedno več je tudi predstavnikov držav članic v naših delegacijah. Eh, zato je to pomembno. Pomembno pa je to tudi iz varnostnih vzrokov v primeru tveganih situacijah lahko ljudje tako vedo, katera organizacija je najbolje pripravljena se odzvati na takšna tveganja. In ne želimo, da bi tukaj Evropska eh, zunanja služba dobivala eh, negativno pozornost. V razpravah eh, No, torej tukaj pričakujemo tudi podpore z držav članic za te namene. Eh, no, kar se tiče naših predstavništev in delegacij, eh, tukaj imamo spet na tisoče uradnikov, ki delajo posod po svetu, tudi v nekaterih eh, nevarnih, tveganih območjih in zagotoviti moramo um, preglednost njihovega dela za te namene. Um, pripravimo, pripravljamo poročila vsakih šest mesecev in ta poročila predstavimo tudi v parlamentu. Eh, no, tukaj ne gre za proračun SZD-ja, ampak proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko, zato je to proračun, ki je v soodločanju Evropskega parlamenta. In eh, seveda je pomembno, da tudi pri tem zagotovimo, da so naši ljudje tukaj ustrezno zaščiteni,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 visoka predstavnica gospa Mogherini je povedala, da je tukaj pustila svojega kolega kot talca. No in uh, sedaj bom zato nastopil tako kot nekdo, ki se pogaja o izpustu talcev. Zato v tem smislu zastavljam uh, kolegu naslednje vprašanje. gre za dodatke, ki jih dobivajo uslužbenci SSD-ja e za recimo svojo namestitev. Dobivajo pa tudi nekatere druge dodatke, o tem nekoliko več kasneje. Vsi vemo, da so ti dodatki za namestitev precejšnji. Sodelavci v različnih delegacijah torej ti uradniki Evropske unije, eh, dobijo zelo visoke zneske za te namene. Poročilo računskega sodišča govori o tem, da ti dodatki znašajo 3500 evrov na glavo na mesec. To je dodatek, ki ga dobi vsak uradnik za namestitev. Torej, ponavljam, ta dodatek znaša več kot 3000 evrov na osebo na mesec. No, mi smo v zvezi s tem sedaj sprejeli določeno odločitev eh, oziroma Evropska, služben, eh, Evropska eh, služba za zonanje delovanje je tukaj zaradi tega zastavila zgornjo mejo za takšne dodatke. Mene pa zanima, kako visoka je ta zgornja meja. No in na to bom navezal še neko drugo vprašanje. Pri 89 delegacijah uporabljate to zgornjo mejo. Zanima me, zakaj eh, pa pri drugih delegacijah niste uvedli zgornje meje za mesečne dodatke za namestitev. In pa še eno vprašanje v zvezi z proračunom. Mm, določene določbe predvidevajo tudi možnost kreditov za zaposlene, če želijo kupiti kakšno nepremičnino, zato ker potrebujejo recimo pisarno ali ker potrebujejo eh, rezidenco in podobne primere. Zanima me, če je vaša služba vnaprej izračunala, v kolikšni meri so sodelavci izkoristili te možnosti? Ali veste, v kolikšni meri je SZD izkoristila to možnost najema posojilo, posojila, eh, posojila za nakup nepremičnin, rezidenc in tako naprej? Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej v zvezi z zaposlenimi v delegacijami in uh, njihovimi dodatki. Če vas prav razumem, govorite o osebju, ki so ga napotile v delegacije nacionalne države ali druge organizacije in ki poleg dodatkov iz nacionalnih držav dobijo še določene dodatke um, iz evropskih institucij. Takšnega osebja imamo veliko tudi v Bruslju, recimo eh, med uh, vojaškimi silami. Tukaj eh, imajo zaposleni celo vrsto dodatkov in dnevnic, ki so podobni tistim, ki jih dobi tudi napoteno osebje. No, eh, dejstvo je, da imamo vedno več napotenega osebja, eh, saj smo Saj so bile naše potrebe po osebju vedno večje, zato smo naprosili države članice za pomoč, prosili smo jih naj to naredijo na stroškovno neutralen način, tako da potem države članice njim plačujejo dodatke, mi pa poskrbimo za potne stroške na, poti, na mestitev in tako naprej. Um, dobro, morda to ni dolgoročno gledano vzdržna situacija in morda to ustvarja določeno stopnjo diskriminacije med tistimi državami članicami, ki se lahko privoščijo, da na tako drag način k nam napotijo osebe ali pa drugimi državami članicami, ki uh, teh sredstev nimajo. Ko gre za osebe, ki dela na terenu, pa moramo razlikovati med kolegi, ki delajo v delegacijah, kjer imamo določeno število napotenega osebja. Tam eh, so seveda stroški varnosti lahko zelo visoki. Tudi, če se država članica odloči, da nam bo dala uh, Eh, brez stroškov na razpolago strokovnjaka za delo v recimo Iraku, Afganistanu, to še vedno pomeni, da mi moramo kriti visoke stroške varovanja te osebe. Eh, no, eh, tukaj smo seveda omejeni tudi z našim proračunom, če bomo identificirali nove potrebe, bomo morali eh, tudi zaprositi za takšno ureditev, ki ne bo predstavljala dodatnih stroškovnih obremenitev za nas. Um, no, um, imamo pa tudi določene posebne um, posebne ureditve za osebje, ki dela v naših, eh, v naših delegacijah. Potem, kar se tiče dodatka za namestitev, za bivanje. Eh, tukaj smo res eh, poskrbeli za nekaj več fleksibilnosti. Obstajata dva osnovna modela. Pri prvem institucija poskrbi za namestitev osebja, delegacija eh, poskrbi za njegovo namestitev, mm, torej takšno, ki bolj ali manj eh, ustreza njegovim pogojem doma. No, ta sistem ima seveda določene pomankljivosti. Eh, prvič je drag, delegacije stane veliko in pa drugič ne ponudi veliko fleksibilnosti napoteni osebi, torej ta ne more sama izbrati svojega stanovanja. Za novim modelom zato želimo spodbuditi drug način iskanja namestitve. Tako lahko oseba sama poišče namestitev, ki je primerna za njegovo družino in seveda takšno namestitev, ki ne presega zgornjih mej, ki smo jih določili za stroške namestitve v posameznih državah. Eh, in pa potem s pomočjo podpornih dokumentov zaprosi za nadomestilo za najmnino, ki jo plačuje. Eh, ta sistem je še v povojih. Eh, kar se tiče ocene stroškov, pa je dejstvo, da se stroški namestitve lahko po svetu zelo razlikujejo. In uh, ravno nekatere države, ki se morda vam ne zdijo drage, so takšne, da namestitev stane največ in zato moramo nekako spremljati stanje na svetu, eh, stranje na na trgu in primerjati situacijo osebja, ki delajo v drugih mednarodnih organizacijah. Jaz sem veliko potoval po svetu, pogovarjal sem se z številnimi diplomati in zdi se mi, da so namestitvene ureditve e SZD-ja primerljive z pogoji namestitve drugih diplomatskih služb. Um, no, uh, prav tako smo predvideli možnost najemanja posojil za nakup ali pa najem nepremičnine, ki je potrebna za delo naše delegacije. Eh, takšna posojila pa niso namenjena našemu osebju, našim uradnikom. gre za to, da želimo ta uh, inštrument izkoristiti v mestih, kot recimo Moskva, kjer se trg nepremičnin hitro razvija, ker nad tem nimamo nobenega uh, nadzora in uh, bi morda na kup zgradbe lahko dogoročno gledano predstavljal prihranek. Uh, no, uh, tukaj so razpisi še v pripravi. Uh, šlo bo pač za individualne projekte in ti projekti bodo seveda predloženi odboru za nadzor in pri tem bomo upoštevali naše pogoje za, za zgorne meje, za stroške namestitev. Barč Tas je naslednji. Hvala lepa. Visoka predstavnica je rekla, da je bilo odprti veliko novih delegacij v tretjih držav. No, seveda imamo marsikje delegacije SZD, um, pa tudi veleposlaništva posameznih držav članic. Ali ste si prizadevali morda za kakšno sodelovanje med temi službami, tako da delegacija SZD-ja ne bo postala samo 29. veleposlaništvo, poleg vseh drugih 28 eh, veleposlaništev. S tem bi lahko priskrbeli za velike prihranke, lahko bi tudi bolje dosegli razumevanje, da SZD predstavlja Evropsko unijo kot celoto. O tem smo razpravljali že lani in zanima me, ali ste v zvezi s tem kaj ukrepali. Hvala lepa, gospod Štasa, to vprašanje. Prav imate. Če želimo, da ima SZD dodatno urednost, potem eh, moramo dopolnjevati in sodelovati delo nacionalnih predstavništev in vereposlaništev. Sam sem uh, obiskal marsikatero našo delegacijo po svetu in sem lahko spremljal, kako eh, te delegacije sodelujejo z drugimi um, predstavništvi. In eh, zanimivo je bilo opazovati, kako hitro se razvija duh Lizbonske pogodbe. Morda ste tudi vi dobili takšen občutek, ko potujete po svetu. Diplomatske službe so pod hudimi proračunskimi pritiski, vedno več je takšnih pritiskov na nacionalna veleposlaništva, zlasti v majhnih in srednje velikih državah. Eh, naj vam podam, sem, naj vam podam eh, nek zgled. Eh, nedavno sem obiskal Eritrejo, ki je zelo lepa država, ampak tam so razmere zelo težavne. No, tam, eh, je, eh, tam ima veleposlaništva. Eh, torej, štiri države članice imajo tam veleposlaništva in uh, pogosto je tam prisotna samo ena oseba. Uh, tako da veliko informacij, ki jih eh, zberejo ta veleposlaništva, pravzaprav prihaja iz Evropske službe za zunanje delovanje. Mi imamo še vedno program zunanje pomoči in zato je naše osebje tam številnejše. No, prav tako pa lahko na podlagi naših eh, komunikacijsko-informacijskih storitev pomagamo veleposlaništvom, ki niso prisotna na licu mesta ali pa ki predstavljajo celotno regijo. Zato sodelovanje si prizadevamo na politični ravni in pa na praktični ravni. Eh, za politične namene vedno eh, bolj izkoriščamo možnost skupnih sestankov vodi veleposlaništev in delegacij, eh, ta, eh, ti lahko skupaj poročajo naši službi pa tudi državam članicam. Na ta način eh, lahko tudi bolje usklajujemo naša poročila. Sodelujemo pa tudi na praktični ravni. Sedaj imamo približno 20 mest z tako imenovano kolokacijo, torej imamo skupne zgradbe z veleposlaništvi držav članic in v nekaterih primerjih to sodelovanje deluje zelo dobro. To pomeni prihranek, prav tako pa je sodelovanje in delovanje bolj učinkovito. Eh, tudi stroški varnosti so nižji. No, v Mogadišu smo sedaj dosegli dogovor za švedskim zunanim eh, ministrstvom. ki um, najema službo za varovanje tamkajšnjega švedskega osebja. In uh, tudi naše osebje, ko potuje v Mogadišu, uh, se lahko posluži storitev te varnostne službe. Prav tako izmenjujemo eh, um, izjave v tisku, zauzemamo se tudi za skupne ukrepe, skupne dogodke, skupno, eh, skupne diplomatske aktivnosti, tako da dobivamo tam večjo prepoznavnost. Um, poleg tega pa sem ob svojih potovanjih ugotovil tudi to, da je sodelovanje med našimi delegacijami in lokalnimi skupnostmi vedno boljši. Uh, no, uh, želel bi si, da bi to sodelovanje bilo bolj dvotirno. Uh, države so vedno vesele, če jim naša delegacija da na razpolago informacije. Uh, So pa včasih eh, te naše gostujoče države malo manj radodarne z informacijami, ko te informacije potrebujejo naše delegacije. Hvala lepa, gospod Tojrer je naslednji. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, gospod Čalc, ravno ste eh, v odgovoru Bartu Štasu omenili okrepljeno sodelovanje preko delegacij. Jaz bi vas poprašal o skupnih konzularnih nalogah ali morda razmisli, že razmišljate o tem, da bi predstavništva Evropske unije prevzela konzularne naloge vsaj tistih držav, ki tam niso prisotne za svojimi veleposlaništvi. Zanima me, če ste izračunali, koliko bi Eh, koliko stroškov bi se lahko tukaj eh, prihranili. Zanima me, če so tukaj potrebni medvladni dogovori ali pa eh, je Lizbonska pogodba dovoljšnja pravna podlaga za to. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na izjave podpredsednike Georgijevi. Georgijevje. Um, ehm, Jaz in kolega Von sva jo povprašala v zvezi z eh, humanitarno pomočjo Evropske unije. V številnih, računsk, v številnih poročilih računskega sodišča je postalo jasno, eh, da pri nekaterih kanalih humanitarne pomoči ne gre izključiti, da ta sredstva niso porabljena za kakšne neželjene namene, recimo za pomoč Hamasu v Gazi. In pa še vprašanje programa Ehe v zahodni Sahari v taboriščih Kinduf. Um, ehm, torej, ti kanali humanitarne pomoči so namenjene eh, pomoči potrebnim, ampak vseeno uh, ne smemo dopustiti, da bi se davkoplačevalski, način, da bi se davkoplačevalski denar tukaj uporabljal na nepravilen način. Zanima me, ali je SZD pripravljena podpreti komisijo pri njenem prizadevanju za boljše upravljanje s takšnimi sredstvi, tako da ne bi prihajalo do takšnih napak. In eh, ali mislite, da lahko preprečimo, da bi napačna uporaba naših sredstev humanitarne pomoči eh, škodila v gledu Evropske unije oziroma ISSD-ja? Hvala. Morda je najbolje začeti z drugim vprašanjem, ki je bolj vsebinske narave. Evropska služba za zonalne delovanje in podpredsednica Mogherinija kot podpredsednica komisije sta zavezani k pravilni uporabi sredstev. Potrebujemo jasne nadzorne sisteme, tako da bomo zagotovili, da se davkoplačevalski denar, ki gre v smeri naših političnih ciljev, porabi pravilno, učinkovito in smotrno. Mislim, da je delo računskega sodišča na številnih področjih, ki ste si jih zataknili, sam imam še več primerov tega, zelo, zelo uporabno. Vsem nam namreč pomaga, da ugotovimo, kakšne napake smo delali v preteklosti in kako te napake odpraviti v prihodnosti. Videl sem, videl sem uh, poročilo vaše izmenjave mnen z gospo uh, podpredsednico, podpredsednico Georgijevo, ki je na dobrem položaju, da rešuje tako finančna, administrativna vprašanja, obenem pa dobro osebno pozna tudi področje humanitarne pomoči. Vse to ne sodi ravno v to razpravo, veseli me tudi vprašanje v zvezi s podporo gaze o tem smo se v preteklosti že pogovarjali, pred nekaj leti sem sodeloval, v, eh, sem sodeloval s komisarjem za zunanje delovanje, Krisom eh, Petnom, in eh, mislim, da zaenkrat nismo dobili nobenih dokazov, ki bi pokazali, da se evropska sredstva zlivajo v žepe teroristov. Vseeno pa moramo biti pri tem izjemno pazljivi. Vprašanje Zahodne eh, Sahare. Mislim, da je odgovor podpredsednice Georgijeve ustrezen, sam ne morem nič kaj dodati. Evropska unija je edini humanitarni akter v tem izjemno zahtevnem okolju, kjer so številni posamezniki doživeli marsikaj tragičnega tudi mi oziroma službe komisije smo predali določene dokaze Olafu. Gospa Georgijeva pa je pojasnila, kateri ukrepi so bili sprejeti po tem, ko je Olaf oblikoval svoje poročilo. Na ta način bomo bolje eh, nadzorovali uporabo teh sredstev tudi v prihodnosti. Hvala vprašanjega um, v zvezi s prvim vprašanjem. Tako sem se navdušil nad tistima drugima dvema, da sem pozabil na prvega. V skladu s trenutno pogodbo so konzularne storitve v pristojnosti držav članic. Mi se ukvarjamo predvsem s podporo dela držav članic na tem področju. Nočemo pa prevzeti vseh teh pristojnosti na lastna pleča. Sam poznam konzularni sistem in lahko rečem, da delegacije Evropske unije nimajo niti osebja, niti eh, ustreznega znanja za to, da bi povečali vlogo na tem področju. Vseeno pa smo začeli z delom na tem področju in to je usklajeno tudi eh, s sklepom sveta o vzpostavitvi e SZD. Mi nudimo podporo državam članicam, seveda pri tem spoštujemo tudi načelo stroškovne učinkovitosti. Pomagamo pri koordinaciji pri reševanju kriz, ko naprimer nacionalna veleposlaništva v času krize potrebujejo pomoč evropskih institucij če gre naprimer za evakuacijo državljanov ali kaj podobnega, če gre za izmenjavo informacij. Tekom krize v Libanonu pred nekaj meseci smo vzpostavili informacijsko vozlišče na osnovi eh, naših eh, virov v Libanonu in to vozlišče je bilo na voljo vsem. Imamo tudi podatkovno bazo, ki ima sedež tukaj Eh, v Bruslju. Nosi naslov COOL, COOL in tudi tam lahko različni akteri eh, dostopajo do različnih konzularnih informacij. Tudi te podatki so na voljo državam članicam. Poleg tega pa smo pri številnih delegacijah sprožili postopek sestankov konzularnih predstavnikov iz različnih veleposlaništv. Pri tem poskrbimo za Eh, koordinacijo za podporo in tudi s tem eh, izboljšujemo izmenjavo informacij na lokalni ravni. Na koncu bi dejal še, da razumemo vprašanje v zvezi eh, naprimer s tesnim sodelovanjem, kar je zanimalo gospoda Stasa. Države članice ugotavljajo, da je včasih treba imeti predstavništva dostop do splošne javnosti. Naj vam dam primer Gabona. Tam sem bil pred nekaj meseci in tam pripravljamo precej zanimiv skupni projekt. Imamo novo zgradbo, ki bo imela tri ali štiri nastropja, eh, nekaj držav članic in naša delegacija. V pritličju pa bodo eh, lahko nekatere države članice imeli konz konzularne storitve, eh, obenem pa bo to nastropje dostopno tudi javnosti. veste tudi, kakšen je pravni okvir takšnega sodelovanja v svetu. Že dolgo poteka razprava o eh, tesnem sodelovanju na evropski ravni. Države članice pa še niso popolnoma usklajene, kar se tiče te pomembne teme. Hvala. Ja, ta izraz full in harmony si moram zapomniti. Kolega pa njo je naslednji. Mm. Euh, najlepša hvala gospa predsednica. gospod direktor dovolite mi da vztrajam pri točki ki jo je izpostavil kolega pred mano. poročilo olafa sam ugotavljam da malce skrivate dejanske podatke želel, želel bi, da se poglobite v to vprašanje. Želim si natačnega odgovora. Glede Olafa pa takole. Ta saharski uh, trg je zelo pomemben. Leta 2003 smo imeli primer Mauritanskega trga. Uh, malijskega trga in dobili smo nekatere dokaze, s katerimi je Olaf lahko začel preiskavo. Sklepi segajo v leto 2007, mi pa smo te podatke dobili šele prejšnji teden. Olaf je ugotovil, da je prišlo do velike prevare. Ne gre zgolj za finančna vprašanja, ampak za politična vprašanja. To namreč škodi kredibilnosti Evropske komisije in vseh nas, vseh evropskih institucij. Gre torej za goljofijo na visoki ravni in Olaf sam je dejal, da je velik del te pomoči, pomoči komisije, prešel iz rok tamkajšnjih eh, visokih predstavnikov v druge žepe. Gre za 65 milijonov evrov sredstev. Napačno smo ocenili število ljudi, ki so bili v taboriščih. Alžirske oblasti niso želeli organizirati štetja prebivalstva v teh taboriščih, in Olaf je centru komisije naročil, da določi, da ugotovi, kakšno je dejansko število taboriščnikov. 91 tisoč oseb, 91 tisoč beguncev naj bi živelo v Tindufu, v taborišču. Medtem ko so bile druge številke eh, večje, do 200 Eh, oziroma 500 in pa 200 tisoč. Prehrambena pomoč je bila delno eh, prodana beguncem v taboriščih ali pa prodana na tržišču v tujini. Organizirali so tudi eh, centre, kjer so na novo zavili to hrano in na to prodali. Gospa Mogherini želi osvetliti to zadevo, ki je politično zelo občutljiva in mislim, da to mora narediti. Sprejeti moramo tudi sankcije, drugače tega ne bo nikoli konec. Gospod Child, hvala. se upravičujem, da vam nisem dal dovolj podatkov. O teh vprašanjih ste govorili tudi z gospo Georgijevo in mislil sem, da ne morem nič kaj dodati njenim odgovorom. Naj začnem takole. Vse, kar ste opisali, kaže na velike izzive, s katerimi se nenehno soočamo, ko delamo na področjih, kjer je sistem upravljanja in vladanja na nižji ravni, na takšni ravni, ki ne ustreza standardom držav članic Evropske unije. Gre za humanitarno krizo, za življenja beguncev v taboriščih in zaradi tega je Evropska unija edini akter na eh, terenu, edina institucija, ki želi pomagati. vedeli smo, da obstajajo težave in mislim, da je eh, predstavnik komisije same prosil za eh, preiskavo Olafa in tudi zato je komisija sprejela vrsto različnih ukrepov, s katerimi je želela bolje nadzorovati razdeljevanje humanitarne pomoči v tej regiji. želeli smo poglobiti študije, ugotoviti, koliko je prebivalcev v taboriščih in biti tudi bolj prisotni na terenu pri eh, izvajanju in razdeljevanju pomoči. Obenem smo želeli razdeli, eh, razviti tudi ustrezen tip pomoči. Vlagati torej v takšne elemente, ki jih je teže izkoriščati, vlagati v proizvode, ki se jih ne da kar tako prodajati drugot. Obenem smo povečali raven nadzora nad uh, našimi partnerji, ponovadi gre za nevladne organizacije, ki so dejavne na terenu. Kolegi Eka so pogosteje na terenu samem, da izvajajo nadzor. Redno moramo spremljati razmere in vse sklepe zadevnih institucij smo vzeli zelo resno. seveda je vedno težko govoriti o točnih številkah, ampak zato smo danes tukaj. Sedaj imamo komisarja eh, oziroma komisarko za humanitarno pomoč, eh, ki sodeluje s tem odborom in brez dvoma bomo še naprej resno obravnavali takšna vprašanja. Ste gesetzt in möchte an dem Punkt sama sem se uvrstila na seznam govornikov. No, eh, vedno znova vidimo, da naše delo tukaj v odboru za nadzor proračuna narekujejo tudi neki višji politični vzroki. Zato me zanima, koliko milijonov eh, od denarja, ki je namenjeno Tindufu namenite Polis mm, nicht äh, verhungern und auch nicht Polisario. Seveda je jasno, da tem ljudem moramo pomagati, ne moremo pustiti, da bi umrli od lakote in žeje, ampak vsa poročila kažejo na to, da so tam še vedno stvari takšne, kot so bile prej. Zato mislim, da bi morali končno ukrepati. In podobno velja za Gano. Tudi tukaj morate pojasniti, zakaj od vseh sumih, ki obstajajo v ob vseh eh, sumih korupcije, ki obstajajo v Gani, še vedno tam plačujemo eh, določene uradniki, ki pri tem sodelujejo. Eh, imamo dva seznama, na enem ljudje obstajajo, na drugem ne in podobne stvari se tam dogajajo. Služba za zunanje delovanje se preprosto ne zna uveljaviti. Kar se tiče velikosti, je institucija takšna, kot recimo, eh, če primerjamo to za državami, nekje med Mačarsko in Češko. Želeli bi si, da bi ta služba postala večja, da bi imela več osebja, da bi bila bolje opremljena. Ampak zato bodo morale tudi države članice popustiti. dokler pa bo Evropska služba za zunanje delovanje oziroma dokler bodo države članice preprečevale širjanje Evropske službe za zunanje delovanje, zato da bi ohranile svoja, svoje lastne službe, lastne državne službe, se ne bo nič spremenilo. Državam članicam izpolnimo vsako željo, in zato se nič ne premakne pri vplivu SSD-ja. Seveda nimam nič proti diplomatskim službam Mačarske ali Češke, želim tega s tem povedati, ampak vseeno se mi zdi, da preveč upoštevamo želje oziroma preveč upoštevate želje nacionalnih eh, diplomatov. Mm, pri odgovorih na vprašanja ste podali tudi seznam vaših administrativnih stroškov in pa seznam desetih eh, delegacij. Zanima me, če imate predviden kak follow-up v zvezi s tem v vaši službi, potem zanima me tudi če lahko, podate, če lahko date podatke o vodih delegacij v letu 2013, kje je kdo bil na čelu katere službe. In pa potem še glavni sedež Evropske službe za zunanje delovanje. Sedaj vidim, da ste izgubili enega izmed eh, vodilnih uradnikov, chief of officer. Eh, tudi ne bo na novo omejen, eh, ne bo na novo imenovan zato me zanima, kaj se bo zdaj zgodilo za tem mestom. In pa še nekaj. Eh, pogosto se dogaja, da vaša služba sprejme določen varčevalni ukrep, pa je ta potem takoj spet uh, odpravljen. Uh, recimo v zvezi z prostimi dnevi, eh, ki veljajo potem tudi za mm, družine uradnikov, za letalske karte in tako naprej. Eh, kako ti prosti dnevi vplivajo na naš proračun v primerjavi z prejšnjim stanjem? Tako to so bila moja vprašanja. Uh, najlepša hvala gospa predsednica najprej prvo vprašanje mislim da konflikta ni mislim da navskrižja med zunanjo politiko in smotrnim finančnim upravljanjem ni mislim da gre tukaj za sodelovanje spoštujemo namreč tiste najučinkovitejše najvišje standarde finančnega upravljanja. Seveda se pojavijo tudi težave, včasih pride do problemov, tudi zaradi tega, ker delamo v zelo zahtevnih okoliščinah. S pomočjo podpore kolegov iz računskega sodišča bomo še naprej reševali težave takrat, ko se pojavijo in sprejemali ukrepe, s katerimi bomo odpravljali uh, sistemske težave. Evropska služba za zunanje delovanje nima neposredne odgovornosti za proračune, kolegi iz komisije so tisti, ki skrbijo za to. Seveda pa smo zelo občutljivi za kakršne koli eh, okoliščine, ko bi lahko prišlo do slabe uporabe oziroma do zlorabe sredstev eh, Evropske unije, kar bi lahko škodilo ugledu unije škodilo doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili. Sodelovanje s komisijo pomeni, da so te težave redke in da se pogosto marsičesa naučimo iz izkušenj, ki jih doživimo. Drugo vprašanje. Prisotnost diplomatov držav članic in pa večja aktivnost delegaciji SZD. Države članice le stežka vse pristojnosti predajo delegaciji Evropske unije, za kar bi si radi vsi prizadevali zaradi delovanja proračuna. Mi poskušamo zagotoviti dodano vrednost, v določenih primerjih ugotovimo, da eh, je bolje, če se sredstvi posvetimo predvsem delegacijam in institucijam Evropske unije in eh, tako izboljšamo njihovo porabo. In mislim, da je pomembno, da to izpostavljamo tudi v razpravah v prihodnje, tako kot eh, to počnemo v primeru sodelovanja s proračunskimi organi. Nekaj diplomatov je zapustilo svoj položaj zaradi različnih razlogov, veliko primerov ni, ampak razlogi so različni. Gre naprimer za primer osebe, ki jo je tam poslala država članica, ampak se država članica potem odloči, da to osebo potrebuje nekje druge na neki drugi funkciji. Seveda pa eh, države članice cenijo delo, ki eh, ga ta oseba opravlja na svoji funkciji v okviru SZD. Imeli smo tudi nekaj primerov, ko določena oseba ni bila najboljša za izbrano funkcijo in zato smo se z državo članico eh, o tem pogovorili in se odločili, da ta oseba prej zapusti svojo funkcijo. Z vidika politike človeških virov, sem presenečen, da se to ni zgodilo večkrat. Glede položaja glavnega operativnega uradnika bi se rad zahvalil Davidu Osalivanu za dobro upravljeno delo. Mislim, da ga cenijo tudi kolegi in kolegice v tem odboru in to ste pokazali na prejšnjih srečanjih. Mislim, da ni nič presenetljivega, da se je SSD pod okriljem Cathy Ashton odločila za jasno eh, upravno ekipo, ki se lahko sooči z številnimi izzivi, ki smo jim priča. Odkar je postal vodja delegacije v Washingtonu. Sem sam tisti, ki pokriva te pristojnosti. Sem tudi direktor za administracijo in finance. Bomo videli, kako se bo ločila gospa Mogherini skupaj z novim generalnim sekretarjem, ampak mislim, da bo seveda upoštevala tudi priporočilo revizije, morda bomo poenostavili to področje in tudi druga področja. Še posebej, kar se tiče teh vodilnih položajev. In še zadnje vprašanje. Rezultati sprememb kadrovskih predpisov, ki so bili pred kratkim sprejeti. Ti predpisi so začeli veljati 1. januarja 2014. Tako bomo ko se bomo srečali naslednje leto, verjetno imeli boljši upogled v posledice sprejetih predpisov. Lahko pa vam zagotovim, da je zmanjšanje števila dopustnih dni in prilagoditev dopusta drugim zaposlenim v institucijah, nekaj, kar ima veliko eh, vpliva na delovno življenje teh kolegov, ki že delajo v delegacijah. S tem se lahko navežemo tudi na tisto začetno vprašanje gospe Alne Sender. Če hočemo zategniti pas, si moramo pogledati tiste delegacije, ki so najbolj zahtevne, ker se kolegi soočajo z največjimi težavami in morda se bo zgodilo, da ljudje ne bodo želeli postati del takšne delegacije. Lahko pa vam zagotovim, da smo marsikaj že izboljšali, naprimer, kar se tiče dopusta in eh, počitka. Ampak posledice tukaj niso tako velike v primerjavi eh, z prihranki zaradi manjšega števila dopustnih dni. Odločili smo se tudi, da za letne obiske tistih, ki delajo v delegaciji in se na to vrnejo eh, na obisk domov k družini, uporabljamo ekonomski razred, tudi to je imelo precej velik učinek zaradi eh, vprašanja finančne privlačnosti položajev. Še posebej to gre eh, omeniti pri vsem osebju na nižjih položajih. Potrebno je seveda zagotavljati visoko raven kakovosti našega osebja, ampak kot sem že dejal, se bomo k tem vprašanjem vrnili v prihodnih letih, ko bomo imeli več statističnih podatkov in uh, jasnejšo osnovo za razpravo. Hvala lepa, kolegica Ajala Sender. Sí, eh, yo quería, bueno, abundar desde luego. Hvala lepa. Povedala sem že, da zaposleni v delegacijah eh, včasih morajo delovati v zelo težkih pogojih in zato sem poprašala o tem, kako države članice plačujejo svoje uradnike v istih državah. No, eh, tudi vojaške in civilne sile se tam eh, pritožujejo, da jih predstavniki iz Brusla ne obiščejo dovolj pogosto. Zato bi morali takšne strahove ali druge omejitve preseči in uh, bi morali tamkajšnje ljudi podpreti, tako da bodo naše diplomatske službe še naprej vzorne. In pa v zvezi z taboriščem Tinduf, Eh, tukaj me zelo preseneča podatek, da je varuhinja človekovih pravic odgovorila odvetniški pisarni, ki so uložili peticijo v zvezi z tem taboriščem. Jaz bi tukaj priporočala gospe Mogherini, pa tudi komisarki Georgijevi in pa novemu komisarju za razvoj, da pojasnijo, kaj se je zgodilo. To je dosje, ki sega že v leto 2007. Takrat je Olaf raziskoval razmere v tem eh, taborišču. Pomoč ni bila blokirana, Eh, čeprav smo slišali celo eh, pričanja nekaterih tamkajšnjih prebivalcev. In pa z vsem spoštovanjem do kolega Parnjoja, ki je predsednik skupine za odnose eh, z Marokom. Mislim, da bi se morali bolj učinkovito lotiti te teme. Ne moremo dopuščati, da polisarijo tam eh, zagreši razno razne kršitve, mi pa ne ukrepamo oziroma celo omogočamo, da dobivajo naša sredstva. Jasno je, da je situacija v tem taborišču zelo težka, zato ker po eni strani uh, Maroko želi ponovno se polastiti tega ozemlja. Tudi berberi z severa so se tam pritoževali zaradi diskriminacije, zato je tudi njim deloma v interesu, da bi bili pod Marokom. No, potem tudi Alžirija ima tukaj svoje interese. Španija zaradi svoje zgodovinske vloge tudi želi pomagati temu delu sveta, recimo sprejemamo v goste njihove otroke in tako naprej. Torej to temo taborišča Timbuf bi morali obravnavati vsaj tako resno kot vprašanje gaze v Palestini. Potem vprašati se moramo, tudi kako je z pomočjo Ukrajini. Zato se sprašujem, ali imamo morda tukaj begunce prvega, drugega in pa tretjega razreda. Tukaj moramo biti zelo uh, previdni, gre za temo štetja prebivalstva. Eh, to je tema, ki, je ni urediti, ki jo niso mogli ustrezno urediti niti Združeni narodi. Eh, to situacijo je treba razjasniti, pomoč mora biti kar se da pregledna in pa učinkovita za ljudi v taboriščih, ki živijo v zelo težkih eh, pogojih. Poleg tega pa moramo spoštovati tudi politično odločitev teh eh, ljudi. Proračun mora služiti političnim odločitvam tega parlamenta in ne uh, obratno. In parlament je želel pomagati tem ljudem.

No, želel sem reči, da popolnoma podpiram besede gospe Ajale. Ne gre zgolj za tehnična finančna vprašanja, ampak jih moramo obravnavati v širšem političnem kontekstu. Morda je razprava o finančnih vidikih dosegla svoj vrhunec, ampak brez dvoma se bo splošna razprava še nadaljevala. Dovolite mi, da se sedaj vrnem k manj spornim, ampak vseeno pomembnim vprašanjem primerjave pogojev dela tistih, ki delajo v nevarnih okoliščinah. Naj še enkrat ponovim, da to vedno jemljemo v zakup. Res je, da moramo primerjati naše delo z delom drugih mednarodnih akterjev, držav ali pa predstavnikov OZN. Včasih takšna primerjava ni preprosta. Imamo skupni svežen eh, pogojev dela, dodatkov in dopusta in ti svežni so zelo različni, če primerjamo različne institucije. Jeziv, s katerim se soočamo, ko primerjamo pogoje dela tistih, ki delajo v delegacijah in tistih, ki delajo na misijah. SVOP. Na eni strani imamo tiste, ki imajo eh, dolgoročne pogodbe z nami, eh, dobivajo različne socialne dodatke, dodatke za eh, bivanje, izobraževalne dodatke, tisti, ki pa delajo na drugi strani za misije, imajo ponavadi krajše pogodbe. Delajo v precej napetih okoliščinah, potrebujejo drugačne sisteme dopusta in tako dalje. Včasih je to težko primerjati. Vseeno pa razvijamo našo politiko človeških virov in v okviru te politike moramo zagotoviti, da bomo ostali konkurenčni, obenem pa, da bomo še naprej smotrno uporabljali denar evropskega davkoplačevalca. Ja, hvala lepa, še enkrat sem se dali na seznam govornikov, ker, eh, kot smo že dejali, ne sme biti konflikte med eh, znanjem politiko in eh, dobrim finančnim upravljanjem. To nas privede do Ukrajine in to je vprašanje, kdo odloča o proračunski podpori za Ukrajino. 95 milijonov evrov smo namenili pred Božičem, to je bilo 2014, tudi 2013 je bilo nekaj denarja. Tako da me zanima, kdo tem odloča. Ukrajina je ena najbolj koruptivnih držav na svetu in eh, ne bi zdaj rada slišala, da služba za nadaljevanje to sploh ni odgovorna. Skratka, kdo o tem odloča in kdo je pripravljen za to prevzeti odgovornost. To kot prvo. Kot drugo, pripravili jo naj bi računsko sodišče zdaj posebno poročilo o upravljanju z nepremičninami v delegacijami, ki ti moram reči, da z velikim nezadovoljstvom ugotavljamo, da so ljudje, ki delajo v tretjih državah, najdražji, zato ker smo jih eh, pač eh, za 365 eh, dni na leto preselili v tujino, tam je treba varovati, tudi njihova stanovanja je treba varovati. Zdaj, dražje kot upravljati nadaljavo z neko stanovanje v tujini se že ne da, tako da me zanima, kdaj bo računsko sodišče pripravilo to poročilo in eh, predvsem morda kakšne ključne podarke bo imelo to poročilo. In eh, potem me zanima še glede poklicnih organizacij v strupizovanju delovanja. Imamo namreč eh, sestanek vodi delegaciji dvakrat na leto, tu se dobijo na nekem mega sestanku dvakrat letno, potem se sestajajo tudi vodilni in to redno, potem se uradniki za varnost srečujejo, potem imamo kriterije, tudi za vodje delegacij, ki se srečuje redno. No in potem imamo tudi biro vodje delegacij, ki se srečuje redno. Danes sem izvedela, da tudi oni redno potujejo, zato da dobijo eh, boljši vtis, tudi ostali postujejo redno. Skratka, kadarkoli, ko ga pokličeš, ga ni, ker je na poti. Ves čas smo na poti in potem smo vsi zadovoljni, ali kako gre to? Kakšen je tu načrt, nam ravde tukaj spremeniti? Um, thank you, thank you, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej prvo vprašanje, odgovornost za proračunsko podporo Ukrajini. Tako kot v primeru vsega ostalega izvajanja zunanje pomoči gre za odgovornosti, ki jo ima na svojih plečih komisija. Komisar Han je tisti, ki je odgovoren za pomoč Ukrajini, obenem pa seveda sodeluje z drugimi komisari. In to velja tudi za uvodno odločitev o programskih dokumentih, o specifičnih projektih, obenem pa to velja tudi za delegiranje nalog službam, ki so odgovorne za pripravo in oblikovanje različnih delov pomoči različnih tranš. Priznam pa, da nisem tesno spremljal izvajanje pomoči v Ukrajini. Lahko pa vam zagotovim, da glede na, glede na to, da gre za zelo politično občutljiv program, tako komisarji kot tudi njihove službe, zelo previdno spremljajo njegovo izvajanje. Drugo vprašanje. Politika upravljanja z nepremičninami v tretjih državah. Prav imate, gospa predsednica, ponovadi nas stane dvakrat več, ko za nas eh, dela nek napoteni delavec eh, v delegaciji v primerjavi z nekom, ki je zaposlen tukaj v Bruslju seveda moramo biti tudi zato zelo previdni, ko se odločamo, kje bo kdo delal, tudi tukaj vedno pazimo na stroške. Ampak, glede na to, in to velja tudi za druga vprašanja, pa moram povdariti, da je delo delegacij, se pravi diplomatske, politične dejavnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo nadgradnjo dela delegacij komisije in eh, SZD, po celotnem svetu. In to je tista dodana vrednost, ki jo zagotavljamo. Na to moramo biti ponosni in to delo, delo naših delegacij moramo še naprej podpirati. Podpiram ga tudi jaz. Kdo upravlja z nepremičninami? Ponavadi za to skrbijo lokalni zaposleni, lokalno osebe. vodja delegacije je napoteni, eh, funkcionar, vse ostalo v povezavi z nepremičninsko politiko pa ureja lokalno osebje. Seveda pa imate popolnoma prav. Stopiti moramo korak naprej in tudi zato prehajamo iz modela, ko uh, smo nepremičnine, vse nepremičnine ponudili uh, delegacijam, sedaj eh, vračamo stroške najema in eh, nakupa nepremičnin, ki ga upravi osebje samo. Seveda se moramo prilagoditi tudi na nepremičninske trge po svetu in tudi tukaj eh, nudimo podporo. Včasih gre nam za zelo zapletena tržišča. Naj vam dam primer. Tokio. Tokio je eden izmed eh, najdražjih. V zadnjih letih smo vzpostavili in uh, zgradili eno zgradbo, kjer uh, imamo tako urad delegacije, kot tudi stanovanja za kolege. In v tem primeru jih z dobro mero prijaznosti povabimo, da se odločijo za takšno nastanitev, ki je cenejša, kot pa da iščejo lastno uh, nastanitev. komisija bo prav tako uh, sodelovala pri študiji o nepremičninah, ampak mislim, da je sodelovanje na tem področju že obrodilo precej sadov. In pa še vprašanje letnih seminarjev in izobraževanja. Vse to nudimo osebju v delegacijah. Res je, Organizacija vsega tega je precej zapletena, vse vodje delegacij povabimo v Bruselj na letno konferenco in mislim, da podobno počnejo, eh, če ne že vse, pa večina nacionalnih diplomatskih eh, služb. Na koncu leta povabijo vse predstavnike svoje diplomatske službe na konferenco nek končni sestanek. In mislim, da je to veliko pomoč tudi vsem tistim eh, poslancem in poslankam, tistim, ki delajo v odboru AFET in drugim, izmenjajo lahko mnenja, ideje in tako naprej. Mislim, da je to zelo pomemben letni dogodek. Dobro je tudi, da eh, drugo osebje od časa do časa povabimo v Brusel. Vodje delegacij imajo več priložnosti za to, da obiščejo Bruselj, ker spremljajo eh, ministre ali pa koga drugega. Tisti, ki delajo v administraciji, tisti, ki delajo v eh, uradu vodje delegacije, pa nimajo toliko priložnosti. Vseeno pa je tudi za njih dobro, da ponovno stopijo v stik s sedežem, da ugotovijo, kakšni so zadnji trendi, Eh, na področju varnostne politike, ki jo razvijamo. Kakšni so eh, najnovejši instrumenti, ki jih imamo na voljo za zaščito kolegov in kolegic na terenu. Razumem vaše besede, slišim vas, ne morem pa priznati, da porabimo preveč denarja v ta namen. Ja, kdo bo odgovoril v imenu računskega sodišča? Hvala lepa, gospa predsednica, kar zadeva vaše vprašanje lahko odbor obvestim, da ima četrti senat ekipo, ki obravnava to področje politik upravljanja z nepremičinimi v delegacijah. Trenutno opravljamo pregled stanja. Vprašalnike smo poslali vsem delegacijam in na podlagi rezultatov tega pregleda bomo verjetno obiskali tudi določene delegacije v različnih geografskih območjih. Pri tem bomo seveda upoštevali lokalne okoliščine in seveda druge primerjalne vrednosti. Upajmo, da bo to poročilo končano v skladu z načrtom in da bomo in da bo gospod Rusu lahko predstavil rezultat dela temu odboru. Gospod Fadakaš, hvala lepa, gospa predsednica. Poleg eh, odgovora spoštovanega kolega Tomeja, mi dovolite, da odgovorim še na vaše upravičeno kritično vprašanje o proračunski podpori Ukrajini. Kot veste, smo prejšnji teden na, let, na pri, predstavitvi letnega poročila omenili, da je ena naših ključnih nalog za letošnje leto poročilo o pomoči EU Ukrajini, kjer sem eh, tudi sam sodni poročevalec in eh, upravičeno sprašujete, kdo je tisti, ki odloča, kakšen je postopek odločanja, kdo prevzema tudi končno odgovornost glede teh eh, vprašljivih odločitev. To so vprašanja, ki bomo obravnavali v tem poročilu. Ja, hvala lepa. Danes smo že slišali, da službe za zunanje delovanje to ni. Tako da bo zanimivo slišati, kakšen bo, bo zaključek računskega sodišča. Dobro, hvala lepa za to izmenjavo mnen in eh, tudi za vprašanja kolegov. Hvala za vse odgovore in še enkrat seveda visoki predstavnici želimo čim prejšnje okrevanje. Upam, da se bomo zdaj eh, pogosteje videvali, ko smo taki prijatelji. Torej, s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo uh, točko in sicer izmenjava mnen z generalnim sekretarjem Klausom Velejem. Hvala lepa. Thank you.

Tako nadaljujemo z delom po dnevnem redu. In uh, v naših vrstah pozdravljam pri točki razrešnica parlamentu kolega Sasolja. Tudi generalnega sekretarja Klasa Veleja, notranjega revizorja gospoda Galvina. Besedo pa dobi računsko sodišče, gospod eh, Tome, če lahko podate uvodni prispevek k razrešnici za Evropski parlament. Izvolite. gospod Tomej, izvolite. Gospa predsednica, spoštovane članice in člani proračunskega odbora v Evropskem parlamentu. Spoštovani podpredsednik, gospod generalni sekretar in eh, notranji revizor. Predstavil sem vam pred eh, nekaj trenutki že specifično oceno za izdatke institucije pod eh, poglavjem 9, letno poročilo 2013. Zdaj bom predstavil ključne ugotovitve glede Evropskega parlamenta. Izmed 153 transakcij, ki jih je Evropsko sodišče revidiralo mm, za to leto, jih je bilo 28 vezanih na Evropski parlament. Nobena od eh, teh transakcij ni izkazovala materialnih nepravilnosti na podlagi nadaljnjega okrepanja po priporočilih iz preteklih let. Sodišče ugotavlja, da so bili izvedeni ustrezni ukrepi in s tem sodišče ni ugotovilo resnih pomankljivosti. Spoštovane članice in člani odbora za nadzor proračuna, na voljo sem za morebitna vprašanja ali pojasnila, ki jih potrebujete in najlepše hvala za vašo pozornost. Vielen Dank. Das Wort hat der interne Audit. Hvala, besede dobi notranji revizor Evropskega parlamenta, gospod Galvin, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora, najprej hvala za to priložnost, da predstavim svoje letno poročilo za leto 2013. Naj spomnim, da finančna uredba zahteva od notranjega revizorja, da instituciji predloži letno poročilo, ki opredeljuje število in vrsto notranjih revizij, priporočila in ukrepe, ki so bili sprejeti na podlagi teh priporočil. Tema tega poročila je torej delo notranje revizije za leto 2013. Drugi del poročila obravnava eh, samo misijo dela službe za notranje revizijo, eh, standarde, način organizacije in način dela. Notranji revizor je neodvisen po evropski zakonodaji pri svojem delu in to določa tudi listina o notranji reviziji. Kar zadeva pomankljivosti, notranja revizija podaja priporočila na podlagi eh, priporočenih eh, aktivnosti v dialogu z revidirano službo, z vodstvom skušamo poiskati tudi ustrezno časovnico za izvedbo ukrepov. V poročilu podajamo poročilo o delu za leto 2013 in podarjamo, da se revizija izvaja na podlagi sistematične ocene tvegan za celotno organizacijo. Glavni namen te ocene tvegan je, da se službi omogoči dodelitev kadrovskih virov na tiste področja, ki so najbolj tvegane in ki zahtevajo največ pozornosti. Na kratko bi predstavil naloge za leto 2013. V letu 2013 smo v notranji reviziji prioriteto namenili predvsem neodvisnemu zagotavljanju ustreznega spoštovanja pravil upravljanja in nadzora dveh velikih projektov glede na njihov strateški pomen, eh, strošek in potencijalne eh, prednosti. Tu gre za eh, zgradbo Konrad Adenauer v Luksemburgu in pa nov sistem finančnega upravljanja. Obseg kompleksnosti in trajanje projekta zahteva fazni večletni pristop k obema nalogama na podlagi eh, rednih eh, ponovnih ocen obsega in določitve ciljev te revizije. Pri projektu KAD smo se predvsem ukvarjali z tem, kako se bo zagotovilo ustrezno izgradnjo zgradbe v skladu z strš načeli strškovne učinkovitosti in načasovne učinkovitosti. Okrepili smo partnerstvo med eh, parlamentom in luksemburškimi oblastmi in eh, na tej podlagi eh, tudi omogočili hitrejše ukrepanje. Okrepitev okvira za nadzor in upravljanje Za projekt je prav tako omogočilo hitrejšjo izvedbo. Skupaj z vodstvom smo opredelili tudi modalitete za operativno sodelovanje med tehnično ekipo parlamenta in luksemburškimi oblastmi. Prav tako so zdaj že izvedeni ukrepi, ki zagotavljajo ustreznost kadrovskih virov preko načrta za upravljanje z eh, viri na pogodbah za določen čas, kakor tudi, kar zadeva sporazum za dolgoročni najem stavbe KAD. Ključni projekt za 2014 torej zadeva nov sistem finančnega upravljanja FMS. Namen tega prvega pregleda je oceniti, ali je obseg način upravljanja določitev uh, virov in proces obladovanja tvegan takšen, da zagotavlja zadostno mero gotovosti, da bo ta projekt uspešen. Potrebno je dogovoriti se o obsegu projekta, o predvidnih eh, monetarnih in nemonetarnih eh, prednostih in koristih in o ciljih. Na tej podlagi je potrebno pripraviti ustrezno oceno proračuna in realno časovnico za eh, odobritev strani usmerjevalnega odbora. Prav tako smo ugotovili, da je prvotna struktura upravljanja projekta od začetka sredi 2011 privedla do zamud pri prvotnih načrt, fazah načrtovanja marca 2013 smo imenovali sicer usmerjevalni odbor, vendar je bilo potrebno prilagoditi eh, strukturo upravljanja glede na kompleksnost in obseg projekta. Zato bi bilo bolje, da bi imeli eh, tako imenovanega accounting officera, ki bi imel ustrezno, ustrezen položaj znotraj usmerjevalnega odbora. Prav tako predlagamo vzpostavitev realnega, celovitega načrta sistemizacije delovnih mest za nadaljni razvoj in eh, vzdrževanje sistema FMS in tudi za opredelitev registra tvegan v tem projektu. Zato smo se dogovorili o akcijskem načrtu s 17 točki, točkami z upravnim, upravljalskim uh, eh, usmerovanjem odborom, oprostite, in uh, sicer za leto 2014, v prvi polovici 2015, pa bo notranja revizija pregledala izvajanje teh priporočil. Kar zdaj v splošnejšo strategijo revizije, uh, eh, v smislu ali institucija z oznanimi eh, sodelavci zagotavlja ustrezno mero eh, strokovnosti in kakovosti dela, smo opravili dve reviziji. Prva je področje STOA, za katerega je bil odgovoren, na, je bil odgovoren na DG Expol, potem pa služba EPRS, ki je bila nedavno ustanovljena drugo zadeva znanje politiko. Pri obeh revizijah smo gotovili, da se zagotavljajo znani strokovni sodelavci v skladu z veljanimi predpisi, prav tako smo gotovili, da je vodstvo zagotovilo, da služba dobi za uložen denar povrnjeno ustrezno korist. Opredelili smo tudi akcijske načrte z zadevnimi generalnimi direkcijami in eh, prvi podatki kažejo, da vodstvo že pravočasno zagotavlja napredek. Naslednji element strateškega načrta zajema vse ključne sisteme nadzora in upravljanja, ki zadevajo implementacijo statuta eh, za poslance. Tu smo opravili revizijo običajnih eh, potnih stroškov poslancev. Glavni namen je bil ugotoviti, da in ali se predviden proračun porablja v skladu z načeli Eh, dobrega gospodarjenja in ali so procesi ustrezno učinkoviti in jim je zagotovljena tudi ustrezna informacijska podpora. Ugotovili smo potrebo po ukrepih na več področjih. Kot prvo, študija o upravičenosti in eh, višini eh, dnevnic in dodatkov. Na tej podlagi naj bi še nadalje uskladili pavšalne eh, dnevnice eh, z dejanskimi stroški. Prav tako ugotavljamo, da je potrebno preučiti razloge, zakaj obstaja občutek, da potovalna agencija parlamenta ne zagotavlja vedno najbolj učinkovitih eh, rešitev. V reviziji smo prav tako ugotovili določene ukrepe za odpravo administrativnih pomankljivosti, kjer bi lahko bolje organizirali eh, delovanje preko sistemov upravljanja in nadzora. Druga prioriteta je pridobitev nove informacijske aplikacije z okrepljenim dostopom do orodij, ki so na voljo v letalstvu. V ta namen smo se v notranji reviziji dogovorili o desettočkovnem eh, akcijskem načrtu za DG Finance, ki naj bi se implementiral do junija 2015. Na področju komuniciranja je notranja revizija opravila revizijo procesa regularizacije eh, stroškov pri informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta. Glavni zaključek je, da je veliko manjškega prostora za izboljšanje očekovitosti procesa in za zagotavljanje više stopnje gotovosti, da poteka poraba pročanskih sredstev v skladu z eh, predpisi. Eh, kot prvo je potrebno zdaj odpraviti sistem pirne dokumentarne revizijske sledi eh, in eh, to prenesti na raven informacijske tehnologije. Pri uporabi bančnih računov smo prav tako opredelili akcijski načrt z enajstimi eh, ukrepi s pristojnimi službami. Leta 2013 smo opravili tudi dva horizontalna ukrepa naknadnega revidiranja. Tu torej se preverjajo vsi tisti ukrepi, ki so bili namenjeni nadaljemu ukrepanju. In se gre za 96 odprtih aktivnosti iz preteklih eh, poročil. Splošna ugotovitev je, da je bilo 31 od teh 96 ukrepov izvedenih in pri obeh eh, revizijah smo pri 11 še odprtih eh, aktivnostih omogočili, da se je tveganje znižalo ključne ugotovitve teh horizontalnih revizij, zato v 13 so naslednje. Število še odprtih ukrepov na visokotvegnih področjih je upadlo z 3 na 1, ostajajo še skupine obiskovalcev, to je vprašanje, ki še ostaja odprto. Prišlo je do izboljšav v procesu javnega naročanja v treh generalnih direkcijah, napredek je bil tudi dosežen pri ukrepih, kar zadeva okvir notranjega, eh, notranje kontrole pravočasen, hiter eh, napredek je presežen tudi pri eh, izboljšanju plačnega sistema in eh, pri nagrajevanju parlamentarnih asistentov. Ostaja še vprašanje dodatka za parlamentarno delo. Pri nekaterih ukrepih pa vendarle ostajajo ukrepi še neizvedeni. Pri nekaterih primerjih je šlo celo za to, da ukrepi niso bili na ravni pooblastil posameznih eh, generalnih direkcij. V enem primeru gre za varnost informacijskih sistemov, pri drugem pra, pa za strateški načrt zasedbe eh, stavb. Kar zadeva reprezentanco za parlamentarne odbore in delegacije, dejstvo je, da smo tu upravili nekaj posvetovanj, eh, to ni revizija, temveč posvetovanje, ki se pravi skupaj v dogovoru z revidirancem. E, generalne lekcije za notranjo politiko in zunanjo politiko sta nas prosili, da pripravimo e, seznam na svetu za nove smernice, e, kar zadeva odobritev stroško za prezentanco. Na podlagi omenjenega števila priporočil smo ugotovili ustreznost novih smernic, ki so jih pripravile te direkcije in visoko stopnjo harmonizacije med obima pristopoma letno poročilo prav tako določa eh, implementacijo našega lastnega sistema za zagotavljanje kakovosti in eh, izboljšav, eh, ki smo ga pripravili skupaj z znanimi svetovalci v letu 2011, ki so ugotovili, da naša služba deluje v skladu z najvišjimi standardi. Leta 2014 smo uvedli sistematično no, pregledovanje stopne zadovoljstva strank v skladu z našim novim sistemom upravljanja revizij, prav tako smo pripravili nov, novo, nov statut, recimo temu, oziroma notranji pravilnik za našo službo. V četrtem delu opredeljujemo tudi eh, tveganja in nadzor, ki ga izvaja vodstvo, prav tako pa opredeljujemo, kako eh, paneli delujejo v skladu z najboljšimi praksami v korporativnem upravljanju. V petem oddelku obravnavamo zaključke, ki opredeljujejo eh, način izvajanja aktivnosti notranje revizije v letu 2014. Na podlagi horizontalnih eh, notranjih revizij smo ugotovili tudi eh, vrsto ukrepov, ki zamujajo pri izvajanju. Notranji revizor je prav tako ugotovil, da njegova neodvisnost ni bila nekako omejevana v letu 2014. V zaključek se zahvaljujem tudi nekdanjim članom revizijskega panela in generalnemu sekretarju za podporo in svetovanje v letu 2014. Prav tako moram reči, da zelo cenim odlično sodelovanje eh, naše službe z vsemi zadevnimi oddelki. Hvala lepa. Hvala lepa, to so vedno dobre novice za nas. Kolega Soli, podpredsednik je pristojen za proračunsko vprašanje, je tukaj z nami, tako da mu dajem besedo. Eh, hvala lepa gospa predsedujoča hvala lepa generalnemu eh, direktorju in pa notranjemu revizorju in hvala da lahko spregovorim na začetku te predstavitve o finančnem upravljanju parlamenta. No, eh, sem podpredsednik, no tradicija je, da podpredsednik, ki je pristojen za proračun, eh, začne to predstavitev, preden da besedo generalnemu eh, sekretarju. Eh, to pravzaprav odraža tudi proračunsko odgovornost v institucijah. Ta verika je zelo dolga in kompleksna, vleče se čez vse evropske institucije. Na začetku bi želel spomniti kolege na to, da je parlament si zamislil ta večplastni sistem, ne samo zato, da bi prevzeli kar največ administrativne in politične odgovornosti, ki nam jo nalaga uporaba davkoplačevalskega denarja, ampak tudi zato, ker smo želeli zagotoviti, da je vsak evro porabljen na takšen način, eh, da Eh, mi ob tem na kar najboljši možni način eh, izvajamo naš mandat oziroma da lahko denar trošimo na tak način, da ob tem lahko ohranimo zaupanje naših državljanov. To je zelo pomembno zlasti sedaj v času gospodarskih težav. Zavediti se moramo te naše naloge. V Evropski uniji se moramo zavedati vse tehnološke, tehnične in druge podpore, ki jo vsi potrebujemo. V tem smislu se zahvaljujem vsem za upravljeno delo in eh, seveda želimo ob tem povdariti, da to delo mora biti kar se da pregledno. No, proračunski postopek je leto zelo zapleten, to vsi veste. Dovolite mi, da najprej podam nekaj splošnih pripomp. Eh, torej, ko pripravljamo proračun Evropskega parlamenta, je glavna odgovornost pri biroju in generalnemu sekretarju. Oni najprej pripravijo osnutek proračuna za prihajajoče leto. V vsaki drugi instituciji bi že to bilo dovolj, torej dovolj bi bila ta napoved. za to, da bi ta osnutek bil sprejet kot del proračuna Evropske unije, ampak v parlamentu ni tako. Ta osnutek gre najprej v prvo obravnavo v parlamentu, potem pride do glasovanja v odboru za proračun in pa kasneje um, glasujemo še na plenarnem zasedanju. Na ta način lahko javnost že marca v predhodnem letu ve, kakšen je predviden proračun za Evropski parlament. To je edinstven postopek. Nobena druga institucija svojim davkoplačevalcem ne ponuja tako eh, velike stopnje preglednosti pri sprejemanju proračuna. No, eh, prvo prva obravnava proračuna poteka jeseni skupaj z drugimi institucijami in organi Evropske unije in zato je potrebna, potrebno sodelovanje vseh institucij, ki pri tem sodelujejo. Odbor za proračun, biro, parlament kot celota. Eh, dovolite, da sedaj spregovorim še o nadzorom nad izvajanjem proračuna biro izvajanje proračuna ureja s pomočjo statuta. 66 odstotkov odhodkov institucije so namenjeni evropskim poslancem, asistentom in uradnikom. 34 odstotkov sredstev tako ostane instituciji za projekte, ki jih odobri biro in ki jih eh, na koncu odobri še plenarno zasedanje eh, oziroma plenar, plenum. Ta, ti projekti so namenjeni podpori dela poslancev uh, na politični ravni. Eh, generalni direktorat za finance pa zagotovi eh, ustrezno izvajanje proračuna in ex post in ex ante kontrole, če je to potrebno. Gospod Galvin je naš notranji revizor, ogleda si finančno upravljanje um, tekočih projektov in spremlja tudi preostale procese. Pr eh, računsko sodišče pa si na koncu ogleda sliko uh, odhodkov. Lahko smo ponosni na dejstvo, da je v letu 2013 računsko sodišče potrdilo um, ta sistem. Povedalo je, da sistem zelo dobro deluje. Um, popravili smo tudi manjše napake iz predhodnih let in v letnem poročilu, torej po tem, ko dobimo letno poročilo računskega sodišča, uh, Um, ste pa na vrsti vi, kolegi iz odbora za nadzor proračuna. Vi odločate o razrešnici za parlament. Sedaj preučujemo leto 2013, eh, torej tukaj se opiramo na poročilo računskega sodišča, in na veliko število poročil, ki jih je dala na razpolago administracija parlamenta. Z drugimi besedami, vi imate možnost, da zastavite vprašanja v zvezi s tem eh, in odgovore, ki jih poda administracija. Eh, odgovori so zbrani v, mm, potem v posebni publikaciji, ki ima danes, eh, torej ki ima letos več kot 100 eh, strani in še 80 strani prilog. In vse to je na razpolago eh, celotnemu parlamentu. To pomeni, da je stopnja preglednosti veliko večja v Evropskem parlamentu kot pa v vseh drugih institucijah. V imenu biroja in pevalca vam želim zaželiti, zaželiti veliko mm, uspeha pri podelevanju različnice za leto 2013. Besedo pa dajem spet predsedujoči. Hvala lepa. Pozdravljamo podpredsednika Vilanda, ki je odgovor za proračunska vprašanja. Gospod Vilan, želite besedo? Ne, potem pa dajem besedo generalnemu sekretarju. Izvolite. Äh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod poročevalec, spoštovani poslanci. Najprej naj povem, da z veseljem ugotavljam, da je računsko sodišče pri svojem preverjanju proračun za leto 2013 ugotovilo, da ni bilo bistvenih napak, eh, tako ko gre za um, postopek eh, zaposlovanja osebja. Um, kakor tudi za um, izvajanje drugih delov proračuna. Notranji revizor je ugotovil, da je upadlo število kritičnih ukrepov. Eh, lansko leto smo imeli tri takšne ukrepe, letos imamo enega na področju obiskovalcev in tudi tukaj je bil rezultat pozitiven. V proračunskem letu 2013 smo uspeli uh, porabiti 99,2 odstot, 99 odstotka vseh sredstev za obveze. To je zelo visok odstotek. Z eh, prihranki tekom leta smo uspeli 54 milijonov evrov dati na razpolago za izgradnjo zgradbe Konrad Adenauer v eh, Luksemburgu. Tukaj bomo torej zmanjšali tudi obrestno obremenitev za približno 18 milijonov evrov in tudi to je bil zelo pomemben ukrep. Poleg tega smo tekom leta se prizadevali za prihranke, skušali smo boljše upravljati za našimi sredstvi, eh, recimo na področju prevajanja, tolmačenja. Danes eh, so izdatki za tolmačenje za 15 milijonov nižji Eh, kot prej. 10 milijonov smo prihranili z odpravo eh, priprave zapisnika spenarnih zasedanj v vseh jezikih, tudi pri pripravi plenarnih zased, zasedanjih smo uspeli prihraniti veliko, um, veliko uh, sredstev. Uh, znižali smo število prevajalcev za 100 mest in pa število tolmačev za približno 80 eh, mest, manj je tudi asistentov, tako da smo prerasporedili ta mesta, približno 200 mest smo prerasporedili v politični eh, del delovanja parlamenta. To pomeni, da imamo danes najučinkovitejšo prevajalsko službo med vsemi institucijami in eh, to je nekaj, kar lahko pozdravimo. Prav tako smo sprejeli dodatne ukrepe na področju eh, parlamenta brez papirja. Eh, približno 600 milijonov evrov bomo lahko, bomo, bomo lahko na tak način prihranili. Eh, Zlo, um, uporabo papirja smo že lani znižali za 50 odstotkov in tudi to je pomemben rezultat. Nadaljujemo tudi za sodelovanjem z preostalimi institucijami, tudi na področju programov IKT. Um, priključili smo se sistemu SISMA, eh, komisije in tukaj ne razvijamo več lastnega programskega uh, sistema. Um, tako da se tukaj bolj m, mm, zanašamo na sodelovanje z drugimi institucijami. Ustanova, ustanovili smo tudi uh, znanstveno službo, uh, od januarja 2013 eh, si prizadevamo za izgradnjo Evropske znanstvene službe. Tudi tukaj smo želeli operirati z obstoječimi sredstvi, sodelujemo z knjižnico, z sodelavci iz knjižnice. Tudi oddelek za pripravo presoje učinka smo um, v tem oddelku smo zaposlili osebje iz drugih že preobstoječih mest. Uh, in pa v službi za poslance eh, smo eh, integrirali 80 eh, zaposlenih iz odbora regi in pa od ekonomsko-socialnega odbora, ti so bili prej tam prevajalci, zdaj bojo pa politični analitiki in na ta način smo dosegli prihranke tako za nas, kakor tudi za, od, za oba odbora brez dodatne obremenitve davkoplačevalcev. Od 1. januara letošnjega leta imam, smo integrirali že 42 delavcev iz obeh odborov. Ti pravijo, da se pri nas dobro počutijo. Drugi krok eh, zaposlenih pa bo prišel v dobi do 1. julija. To je enkraten primer sodelovanja med institucijami, da neka institucija da uh, Eh, drugi instituciji na razpolago osebje eh, in da se eh, na ta način ne obremenjuje dodatno davkoplačevalcev. Leto 2013 je bilo tudi leto priprave na volilno kampanjo Evropskega parlamenta. Ta kampanja je bila letos nekoliko drugačna. Skušali smo spostaviti podporno mrežo za evropske stranke, zlasti pokazati pri uh, razpravah, ki so bile um, prenašane po televiziji. Uh, veliko smo razpravljali o tem, ampak uh, na koncu smo ugotovili, da je parlament pri tem okrpil svojo ulogo pri izbiri predsednika parlamenta. Z vidika parlamenta je to pozitiven rezultat. Z veseljem sem vam na razpolago za vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Panjujem, naš poročevalec za to temo. Najlepša hvala, gospod predsednica, gospod generalni sekretar, gospoda podpredsednika. Hvala za vaše prispevke. Kot poročevalec za razrešnico za Evropski parlament za leto 2013 želim kot prvo zagotoviti, da se davkoplačevalska sredstva uporabljajo na najboljši možen način v Evropskem parlamentu. Še vedno vlada kriza, zato moramo podpreti naše državljane in jim pokazati, da lahko na vseh ravneh izboljšamo učinkovito delo parlamenta iz dneva v dan. Parlament mora torej nadaljevati z ukrepi, kar zadeva učinkovito rabo davkoplačevalskih sredstev, tam, kjer je to seveda mogoče. Pogledamo si lahko, kako je organiziran Evropski svet in kako je organizirana komisija. Parlament seveda ni edini, ki mora razmišljati o zategovanju eh, pasu tekom teh kriznih časov. Mislim, da smo že veliko pridobili. 25 milijonov eh, evrov smo prihranili z izboljšanjem sistema tolmačenja in prevajanja in to je dober primer, dober zgled za prihodnost. Administracija mora biti učinkovita, zmanjšati moramo izgube sredstev, pri tem pa ohraniti visoko kakovost storitev za poslance in druge. rad bi pozdravil dobro sodelovanje z generalnimi direktori 12 generalnih direktoratov, s katerimi sem se srečal. Mislim, da so se vsi potrudili in natančno odgovorili na moja vprašanja. Sam sem evropski poslanec od leta 2009 naprej, imam izkušnje iz sveta, administracije iz Francije in zato sem eh, z veseljem začel to delo. Kljub temu, da sem bil včasih eh, kar direkten pri mojih vprašanjih, pa tega nihče ni vzel na napačen način, tako da se vam še enkrat zahvaljujem za tesno in dobro sodelovanje za natančne podatke. Izpostavili ste področja, kjer je prišlo do napredka od razrešnice za leto 2012 naprej. Robert Galvin, notrni revizor, je podal svoje poročilo in tudi z njim sem se sicer srečal. Jasno je, da je prišlo do racionalizacije generalnih direktoratov in še enkrat hvala gospodu Galvinu za opravljeno delo. Uporaba videokonferenčnih eh, sistemov je dober zgled za naprej. Za približno 500 tisoč evrov smo torej prihranili zaradi uporabe eh, sistemov videokonference pri tolmačenju in pri sestankih s predstavniki v Luksemburgu. Mora pa biti takšen ukrep, bolj sistematično izvajan. Tudi na eh, misijah, naprimer, ker so se sredstva povečala. Prihranili smo tudi s pomočjo eh, sistema Paper Smart Parliament, pametne uporabe papirja. Imamo tudi sistem e-committee. 73 ton papirja smo prihranili. 195 tisoč evrov smo prihranili pri racionalizaciji varnostnih eh, enot v parlamentu. Mislim, da moramo po, podobno narediti, eh, ko gre za kantine in informacijski sistem. Dotaktili smo, še, smo se tudi nekaterih tem, ki lahko škodijo eh, Um, ugledu našega parlamenta. Naprimer, da dovolimo poslancu, da zaposli 43 asistentov tukaj uh, v Bruslju. Mislim, da je treba bolje nadzorovati to plat parlamenta. Nadzorovati je treba tudi delo naših uh, poslancev. mislim, da se moramo izogniti velikim eh, velikim eh, skupinam obiskovalcev. Gospod generalni sekretar, vem, da si tudi vi prizadevate za zmanjšanje eh, plačevanja v gotovini za to vrstne zadeve. na pol prazna kantina tekom plenarnega zasedanja ni dober primer dela. Tako da potrebujemo eh, manjšo kantino. O tem sem se pogovarjal z vami in z drugimi, gospod generalni sekretar in tudi z gospodom Gervinom. Pripravili smo priporočila v sodelovanju z, eh, z notranjim revizorjem in mislim, da je treba začeti izvajati 65 ukrepov, ki so zaenkrat še vedno pod vprašanjem. Moje poročilo o razrešnici eh, za parlament za leto 2013 bo tudi predmet razprave v odboru KONT in to kmalo. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, generalni sekretar, gospod predsednik, kako želite odgovarjati? ich ja, darf mich vielleicht äh, zunächst einmal bedanken. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za dobro konstruktivno sodelovanje. No, omeni se nekatera problematična področja, s katerimi se bomo še naprej uh, ukvarjali. Uh, kar se tiče kantin ali zabojev, tukaj bi lahko imeli tudi manjše zaboje. Uh, Um, in pa trinajst, štirinajst eh, podpredsednikov eh, eh, v parlamentu se bo moralo ukvarjati tudi z temi vprašanji, kajti sedaj imamo nov skupek podpredsednikov. Gospod Piper. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod generalni sekretar, gospe in gospodje. In spoštovani gospod notranji revizor. Ja, tukaj imamo veliko pomembnih ljudi, generalne sekretarje, revizorje, predsednike, podpredsednike in tako naprej. Eh, no, danes sem izvedel, da je računsko sodišče podalo pozitivno mnenje o proračunu. Slišal sem nekaj dobrih stvari strani generalnega sekretarja, kar se tiče učinkovitosti zgrad v Luksemburgu, kar se tiče prevajalcev in tolmačev. Tukaj je bilo v zadnjem letu veliko izboljšav. No vseeno, gospod poročevalec, pa nismo zato tukaj, da bi vas samo hvalili. Sedaj sem slišal nekaj konkretnega samo o manjših kantinah. In v drugem, manjše kantine, jih finti še zdaj precej majhne. Torej gre za zaboje, ki jih prevažamo v Štrasbur. Ehm, To je bil edini konkreten predlog, ki smo ga slišali z vaše strani. Zastavil bom nekaj konkretnih vprašanj. Zanima me stran odhodkov. Zanima me znesek za Evropsko hišo zgodovine. Koliko smo porabili za to ne samo v lanskem letu, ne samo v zadnjih treh letih, ampak kakšen je celoten znesek, ki je predviden za ta projekt. Eh, in pa vprašanje v zvezi z informacijskimi pisarnami eh, parlamenta v tujini te informacijske pisarne opravljajo pomembno delo, sam z njimi dobro sodelujem, opazujem pa, da so nekatere spletne strani v zelo slabem stanju. Po volitvah te strani niso bile posodobljene v nekaterih državah, tudi v Nemčiji ni informacij o novih poslancev o novih poslancih, o njihovih funkcijah, recimo. In potem imam tudi vprašanje v zvezi z temo, ki se mi zdi zelo pomembna in sicer gre za varnost. Zanima me, ali so naša prizadevanja za varnost primerljiva z drugimi institucijami, ki so podvržene podobnim varnostnim tveganjem. Skrbi me, če se v Parizu zgodijo atentati in mi pridemo en teden zatem v Štrasbur in ni nobenih dodatnih varnostnih ukrepov. Nobenih dodatnih ukrepov ni bilo. To ni bil samo moj vtis, ampak vtis uh, uh, večine poslancev. Uh, Vem, da potekajo pogajanja z belgijskimi in pa z francoskimi oblastmi v zvezi s tem. Eh, vem, da tukaj ni vse v pristojnosti parlamenta, ampak vseeno je naša odgovornost, da se spregovorimo o teh temah. Enako velja za varnost naših informacijskih sistemov. Eh, no, eh, tudi tukaj je prišlo do raznih eh, dogodkov, ki so dvignili veliko prahu. Tudi, moj, tudi v moj račun so udrli in vohunili za menoj. In zanima me, kaj je bilo tukaj storjeno, na kakšen način smo sedaj poslanci in drugi sodelavci bolje zaščiteni. In pa še zadnje vprašanje. Moram reči, da me nekoliko čudi, zakaj ima predsednik parlamenta dva službena avtomobila in dva voznika. Ali eh, je to tako tudi v drugih evropskih institucijah? Imajo vsi dva voznika in dva, dve vozili? Eh, no, pravzaprav bi kot bivši predsednik potem imel pravico še do tretjega vozila. Upam, da se to ne bo zgodilo.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 tisoč kilometrov, to se mi zdi velika številka in ali obstaja kakšne, ali obstajajo kakšne informacije o tem, ali je predsednik takrat dejansko sedel v avtomobilu ali ne. No vem, da so to neugodna vprašanja, ampak eh, to je pač naša naloga in eh, bolje je, da mi zastavljamo ta vprašanja, kot pa uh, kakšni drugi bolj nepoklicani ljudje. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Hvala lepa. Najprej nekaj v zvezi z mm, hišo evropske zgodovine. V naših publikacijah imate informacije o stroških, ki so nastali v zadnjih šestih letih, eh, torej v proračunih od leta 2009 do leta 2014, eh, torej od obdobja, ko je bila sprejeta odločitev o, mm, eh, o tej hiši približno 55 milijonov stro, eh, evrov je bilo stroškov za samo izgradnjo hiše, posodobljeni stroški za tekoče letne stroške so približno 12 do 13 milijonov evrov. To so, strošk, to so letni stroški, eh, ki bodo nastali z eh, obratevanjem te hiše evropske zgodovine, ko bo ta začela polno delovati. Se pravi, po eni strani imamo stroške za izgradnjo in pa po drugi strani imamo stroške za um, splotne stroške delovanja Evropske eh, hiše zgodovine. Eh, potem, eh, kar se tiče informacijskih pisarn in posodabljanja njihovih spletnih strani, to ni v pristojnosti mm, samih pisarn, ampak v pristojnosti um, generalnega direktorata za predsedstva. Um, tukaj je prišlo do zamude zaradi ustanovitve nekega novega ob, odbora, ki je pristojen za to in verjetno bo do, posadit, do posodobitev prišlo uh, k malu, morda še ne v vseh jezikih. Uh, potem vprašanje varnosti. Tukaj lahko zagotovostjo povem, da se je situacija v zadnjih petih letih precej izboljšala. Prej smo bili popolnoma odvisni od zunanjih služb, od zunanjih eh, varnostnih služb. To pomeni, da nismo imeli nadzora nad tem. Sedaj smo spet prevzeli nadzor nad varnostnimi službami, zaposlene, eh, torej varnostnike, smo internal, eh, internalizirali. Ehm, to je bil pomemben proces, ki je istočasno poskrbel tudi za prihranke, ampak to ni toliko eh, pomembno kot pa dejstvo, da s tem, da sedaj zaposlujemo te, eh, to varnostno osebje, dosežemo tudi višjo stopnjo lojalnosti tega osebja parlamentu. Um, no, um, v Luksemburgu se bomo do leta 2017 osredotočali na dve stavbi na mesto na osem stavb in tudi to bo verjetno poskrbelo za dodatne izboljšave. Uh, No, sedaj pa še zunanje varovanje zgradbe, zato so zadolžene belgijske oblasti. Verjetno ste v zadnjih dneh opazili, da je prišlo do sprememb. Mi skušamo zagotoviti, da se ne bomo vrnili na stanje eh, iz časa preden napadov. No in eh, tukaj moram povedati, da imamo strani eh, Eh, belgijske vlade eh, pozitivna zagotovila. Vsekakor pa ste verjetno opazili, da je zunaj stavb v območjih, za katera nismo pristojni, mi eh, varnostna situacija sedaj boljša, kot je bila prej. Na področju um, varovanja informacijskih sistemov. Uh, smo prav tako poskrbeli za določene izboljšave. Vemo, da je prišlo do vdorov v naše omrežje. Um, sedaj smo eh, ločili ta dva sistema, obiskovalci, zunani obiskovalci nimajo več možnost eh, vstopati v naš notranji parlamentarni sistem tudi nimajo dostopa do našega brezičnega interneta. Eh, inštalirali smo tudi posebno, poseben program za varovanje posameznih naprav. Ehm, to seveda ne pomeni, da smo popolnoma odpravili nevarnost udorov eh, v mm, informacijske sisteme, ampak smo pa izboljšali situacijo. Kar se tiče dveh službenih vozil predsednika parlamenta, ta praksa obstaja vse že od leta 1997. Um, ehm, ta sistem smo uvedli iz različnih vzrokov, tudi iz varnostnih vzrokov. Po drugi strani pa je tako, da so predsednik da je predsednik aktiven sedem dni na uh, teden. Predsednik je zelo zaseden in aktiven in zato ni dovolj, da ima samo enega šoferja. Tako da tukaj gre pravzaprav za prakso, ki obstaja že zadnjih 20 let tukaj v parlamentu. Gospa Jala Sender. Sí, gracias, sí, eh, Hvala lepa. Lepo pozdravljam vse podpredsednike in generalnega sekretarja na tej izmenjavi stališča. Najprej bi želela izpostaviti vlogo predsednika v Evropskem parlamentu. Zdi se, da je predsednik sedaj eh, odgovoren za vsa vprašanja tukaj v parlamentu. To se mi sicer ne zdi vedno smiselno, ampak dobro. No, gospod Vele se verjetno zaveda, da je kot generalni sekretar tudi politična oseba. V svetu je generalni sekretar odgovoren predvsem za administrativna vprašanja in mislim, da bi tudi v parlamentu moralo biti tako. V parlamentu se zdi, da si podpredsedniki eh, razdelijo določene uloge, določene pristojnosti v parlamentu. No, mogoče bi nas lahko v prihodnosti obiskal tudi podpredsednik Tajani in bi razložil svoja pogleda na varnostna vprašanja. Uh, no, uh, v parlamentu je pač dejstvo, da ima parlament tako politično, kako tudi administrativno vlogo in nevarno je, če obe plati pomešim, pomešamo. Um, in to, ali ima predsednik uh, dva avtomobila ali enega, prav gotovo ni politična odločitev. No. Um, potem eh, številna vprašanja ostajajo odprta, čež da bodo rešena v letu 2014 in 2015. Gre recimo za vprašanje v zvezi z okvirom za leto 2013, za vprašanja poslancev, gre za odločitve, ki se nanašajo tudi na leto 2014. In uh, gre za to, da če ne poznamo določenih odločitev, potem tudi ne moremo ustrezno o tem uh, odločati. Verjetno se spomnite, da so recimo določene odločitve iz leta 2012 vplivali tudi na odločitve v letu 2013 ali 2014 in ni dobro, da ne od dobivamo odgovorov na vprašanja o tem, kakšna je v parlamentu uh, Eh, mislim, da bi morali te informacije dobiti vnaprej in zato prosim generalnega sekretarja naj mi pošlje v pisni obliki odgovore na moja vprašanja. Torej, želim odgovore na ta vprašanja in pa še nekaj bolj konkretnih uh, vprašanj v zvezi z asistenti. Tukaj ste rekli, da boste ocenili izvajanje statuta. Za nov parlament je to zelo pomembno. torej gre za vprašanje asistentov in pa za vprašanje odbora za uh, preiskavo vprašanj nadlegovanja. Eh, Nažalost smo imeli lani nekaj primerov nadlegovanja asistentov in uh, zanima me, kakšne odločitve so bile sprejete v zvezi s tem. Eh, zaskrbljujoče bi bilo, če bi kvestori na koncu odločili, da takšnega odbora ne potrebujemo, kajti tudi naše asistente moramo zaščititi. In pa še v zvezi z službo EPRS, gre za službo, ki pripravlja študije, poročila in tako naprej. To službo sem vedno podpirala, ampak sedaj me nekaj skrbi. In sicer te publikacije se včasih eh, nanašajo tudi na raziskave, ki niso bile pripravljene v parlamentu ali pa temelijo na dokumentih, ki niso bili sprejeti v parlamentu. Gre za dokumente, ki bi nam služili kot eh, podpora pri našem delu, ampak niso naši uradni dokumenti. In potem včasih to povzemajo novinari in pravijo, Evropski parlament je rekel to in to. Eh, torej tukaj bi bilo treba razjasniti zadeve. In pa še v zvezi z delegacijo za odnose z ZDA. Ines, oprosti, še sedem eh, ljudi imamo na seznamu. No, dobro, bom pa vprašanje zastavila pisno. Äh, äh, Hvala lepa za vprašanja. No, um, v zvezi, za, v zvezi z odgovori na vprašanja iz leta 2014. Eh, že zgodaj smo začeli z poročevalci razpravljati o razrešnici in poročevalci so se strinjali s tem, da se lahko razrešnica za leto 2014 nanaša tudi na vprašanja iz leta 2013. tukaj podeljujemo za razrešnico za leto 2013 in to seveda ne pomeni, da ne odgovarjamo na vprašanja eh, tudi za leto 2014. Ampak ta vprašanja ne morejo biti predmet razrešnice za leto 2013. Torej, na vsa vprašanja za veseljem odgovorimo, ampak eh, razrešnica za leto 2013 se mora nanašati na dogodke iz leta 2013 v zvezi z asistenti. Notranji revizor je ugotovil, da je bilo 90 odstotkov odprtih vprašanj v zvezi z asistenti eh, torej gre za vprašanja, ki so se pojavljala v zadnjih pet let, petih letih, rešena. Imamo še nekaj odprtih vprašanj v zvezi z eh, predvsem lokalnimi asistenti. Tudi v zvezi s tem je poročevalec podal eh, določene pripombe, tu bo treba ukrepati, eh, kar se tiče asistentov, ki so dejavni v, v Bruslu in pa v Štrasburu, smo pa v glavnem rešili probleme kar se tiče tega odbora za preiskovanje primerov nadlegovanja, tukaj kvestori igrajo pomembno vlogo. Um, pomembno vlogo pa igrajo tudi predstavniki asistentov. In tukaj se gibljamo v zelo oskem pravnem okviru. Ta odbor ne more sprejemati zavezujočih odločitev. Uh, gre za zelo ozek pravni prostor, ki je odvisen tudi od odločitev um, Evropskega sodišča. Pri tem delu sodelujemo tudi za pravno službo in z drugimi strokovnjaki iz parlamenta. Tako da se bo verjetno izkazalo, da bo ta novi odbor koristen. No, videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjem letu, ampak eh, tako kot je odbor sedaj uh, organiziran, se mi zdi smiseln. Kar se tiče znanstvene službe, jasno je, da mora vsak dokument eh, jasno navesti, kakšen je njegov izbor. Je to študija, je to analiza. Vedno mora biti jasno, da ne gre za dokument, ki so ga sprejeli poslanci. se pa kaže, da se je povpraševanje po takšnih publikacijah zvišalo v zadnjem letu za 50 odstotkov. Tako da zgleda, da je bilo delo te eh, znanstvene službe dobro sprejeto, do sedaj so bili odzivi večine poslancev pozitivni. Eh, številne publikacije pomaga tudi pri pripravah na plenarna zasedanja. Hvala. Naslednja. Kolega iz EKR. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem, da so tukaj prisotni predstavniki računskega sodišča, notranji revizor in pa gospod generalni sekretar. No, pri nas uh, pravimo, da odsotnost kritike že pomeni hvalo. Eh, no, ampak vseeno bi jaz tukaj omenil še dva vidika. Eh, namreč sprašujem se, ali se ne bi morda v parlamentu morali več ukvarjati z tako imenovanim workflowom, torej za delovno obremenitvijo. Odkar sem poslanec, sem doživel že več predstavitev eh, aplikacije e-odbor, ampak vseeno vidim, da še vedno eh, tukaj eh, vsak dan razdelujejo na tone papirja. In pa tudi, ko gre za samo uh, prisotnost poslancev na odborih, v recimo odboru za proračun ali pa v tem odboru, eh, ugotavljam, da gre veliko tega papirja v nič. Morda bi morali razmisliti o načinu dela ki ne bo temeljil samo na elektronskih eh, dokumentih, ampak način za poslance, kako se na boljši način posluževati dokumentov. Toliko dokumentov dobimo, da jih sploh ni možno vseh prebrati. mogoče bi lahko na, naš, na drugačen način uh, organizirali naše delo, morda bi lahko dokumente dobili prav, prej v elektronski obliki, potem bi se lahko s temi dokumenti hitreje ukvarjali in pa na bolj učinkovit način. In pa še vprašanje obremenitev osebja. Tukaj. Uh, bi najprej čestital eh, osebi v odboru, ki res opravljajo zelo dobro delo, ampak mislim, da bi vseeno lahko še malo bolje izkoristili oziroma lahko se vprašamo, ali resnično potrebujemo vse storitve, ki so nam tukaj ponujene. Recimo, če se sprehodite mimo one stop shopa, se lahko vprašam, ali bi tam morali vedno sedeti trije ljudje. Tudi o varnosti smo govorili. Ampak jaz bi želel tukaj eh, naliti nekaj čistega vina. Zdi se mi, da ustvarjamo nekakšno placebo situacijo. No, dejansko gledano Sam sem bil eh, svoje čase policist in vem, da ne moreš zagotoviti 100 odstotne varnosti. Tudi, če zaposluješ še toliko varnostnega osebja. Eh, recimo ta udor kurdov v parlament je pokazal, da nam tudi večje število eh, varnostne službe ni pomagalo. Enako velja tudi za službena vozila in tako naprej. Torej, razmisliti bi morali, ali res potrebujemo vse to. Morda bi lahko imeli alternativne storitve, ki bi stale manj. Generalni sekretar. Vielleicht fange ich, um, ähm, fang ich bei der letzten Frage an. Können wir sozusagen gleiche Leistungen für weniger. Ja, potem pa lahko začnem pri prejšnjem vprašanju, kar zdaj je varnost. Zunanja varnostne agencije ponujajo ja, varnostnike v uniformi, varnostni pa v bistvu ne. Če sem en dan tu, drug dan tam, nimam neke lojalnosti instituciji, ne poznam ljudi, potem se težko identificiram s to institucijo in težko zagotavljam dejansko varnost. Zato skušamo obenem z internalizacijo eh, tega odnosa zadevo nekoliko eh, izboljšati, eh, celo z nižjimi stroški, kar je presenetljivo. Lahko se zdaj prepiramo, koliko je tega privrčevanega denarja. Nekateri pravijo približno 5 milijonov, skratka, dejstvo je, da smo za manj denarja prišli do više stopnje uh, varnosti. Je pa to seveda tako, da je vse skupaj odvisno od uh, tudi konjunkture. E, čim se kaj zgodi, rečejo je, ja, zakaj niste storili več za varnost, čez pol leta pa potem govorimo o kulturi odprtosti in tako naprej. Tako da to je tisto ravnovesje, ki ga je treba poiskati. Moramo biti pa obenem tudi učinkoviti. In mislim, da smo v zadnjih letih tako pri zniževanju stroškov, kot tudi pri učinkovitosti dosegli marsikaj, so pa seveda tu pomakljivosti tudi v primerjavi z drugimi institucijami in tega se zdaj lotevamo kar eh, odločno in upam, da bomo to tudi uspeli odpraviti. Potem eh, vprašanje uporabe papirnih dokumentov, elektronskih dokumentov. Tu imamo pravka za vsaj dvema kulturama. Hmm. Eni pravijo več elektronskih dokumentov, če bi mm, se za to odločili, bi verjetno vaša predsednica ne bila najbolj zadovoljna. Mislim, da je ravno kar zelo jasno povedala, zakaj gre. Skratka, še vedno imamo na eni strani ljudi iz tako imenovane papirne kulture, na drugi pa tiste, ki hočejo več elektronskih dokumentov. Skratka, mi želimo čim več stvari zagotoviti v elektronski obliki, e-komiti, e-parlament in tako naprej, obenem pa vendarle ohraniti tudi dokumente na papirju. Tudi izkušnje iz nizozemskega senata, kjer so radikalno rekli, dobro, konec, niš več papirja in rezultat je bil ta, da so potem začeli senatori v svojih pilarnah vse tiskati na svojih malih tiskalnikih, kar pa je najslabše iz obeh svetov, namesto da se nekaj stroškovno učinkovito tiska v centralni tiskarni se je 700krat stiskalo v posameznih pisarnah, to nima smisla. Tako da pri teh prehodih moramo biti previdni, ampak preko e-komiti, preko e-parlamenta mislim, da smo storili že veliko za to, da se zagotovi tudi elektronski dostop do dokumentov. Hvala lepa. Ja, moram tudi jaz nekaj povedati. Vi živite v nekem velikem mestu v Nemčiji, jaz eh, na vasi in na eh, tam traja dolgo časa, da človek prenese en megabajt podatkov, zato nosim stvari natiskane sabo. Najlepša hvala. Nekaj komentarjev imam. Zdi se mi, da je stanje nasplošno dobro. In tudi odgovori na pisna vprašanja so tokrat boljši kot pa v preteklosti, malce natančnejši. Tudi sam sem imel več vprašanj, upam, da imamo dovolj časa. Veliko smo govorili o upravljanju znanja v političnih oddelkih in o odličnem delu odboru. Kaj pa, na primer, poročila na lastno pobudo? Jih prav tako pripravlja politični oddelek? Kako deluje ta postopek? To me zanima. Na to vprašanje informacijske kampanje volitev. Kako meriti učinkovitost te kampanje? Rad bi, da bi dobili te informacije v pisni obliki, da bi točno vedeli, kako so ocene potekale, kakšni so bili kazalniki, kako ste to študijo izvedli in kakšen je bil končni rezultat. Na deveti strani najdemo sklic, ki pravi, da je bilo več dejavnosti organiziranih v Parizu in v Frankfurtu z vidika ECB. Ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni, da obstaja nekje visoka raven interesa, kot piše tukaj? Piše tudi, da je potekalo delo na zgradbi Isman, ki ni potekalo popolnoma prav, ampak radi bi več podatkov glede tega. Kaj to pomeni? Menda je prihajalo do zamud. In glede tega nismo dobili jasnega odgovora. Zanima nas tudi, kakšni so eh, stroški kinematografa v Strasburu. Zanima nas tudi vprašanje plenarnega zasedanja, naprimer. Seveda je prav, da imajo eh, poslanci dostop do vseh teh storitev, do eh, interneta, ko glasujejo, ko je to pomembno. Kaj pa One Stop Shop? Pravite, da je ta pisarna vedno eh, prazna, tam posede nekaj ljudi, ampak tudi sam sem že uporabil te storitve. Vrnimo se sedaj v Strasbourg, stran številka 19. Tukaj najdemo sklic računskega sodišča, ker piše, da računsko sodišče ni obravnavalo stroškov iz obdobja 2012-2013. Naša vprašanja pa so se nanašala na dejstvo, da mora parlament sam primerjati stroške teh dveh let in zanima me, če mi lahko podate kakšen odgovor v zvezi s tem. In pa še eno vprašanje, če dovolite. Vedno vprašam to vprašanje, vedno ga zastavim. Stran 32, kjer je govora o splošni razrešnici, najdemo zapis 6 odstotkov. Morda se denar, ki se vrne v blagajno, ponovno uporabi. Zanima pa me, kakšni so stroški, kakšni so stroški za tiste poslance, ki želijo to storitev, koliko to stane sekretarjat z vidika osebja, ki mora zagotoviti nadzor. Zanima me, kako se ta sredstva uporabljajo. Ja, herzlichen Dank. Generalni sekretar, ja, hvala lepa najprej, kar zadeva tako na politične oddelke, mm, torej raziskovalne službe, ki so neposredno dodeljene odborom, seveda lahko njihovo delo uporabljati tudi za poročilo na lastno pobudo. To je lahko zelo zanimivo, kajti dejstvo je, da ko komisija že poda svoje zakonodajne pobude ali predloge, lahko z poročili na lastno pobudo eh, še tekom pisanja teh predlogov lahko vplivamo na zakonodajne predloge. Postopek vedno poteka preko pristojnega odbora. Torej, predsednik odbora se po dogovoru s koordinatorji obrne na eh, omenjeni oddelek in pravi, želimo študijo na to in to temo. In mislim, da je to zelo pomembno. Zelo pomembno je, da odbori sami opredeljujejo, na katero temo želijo izdelek, kajti oni so tisti, ki tudi vedo, kaj prihaja na zakonodajno agendo oziroma kaj naj bi prišlo na to agendo. Potem kot drugo, kar zadeva kampanjo informiranja, kako se to lahko ocenjuje. Po eni strani lahko preverjamo, koliko ljudi je naše produkte sploh videla. Videlo. To še posebej velja za internet, tam lahko preverimo, koliko ljudi je vsi kaj ogledalo. In to velja tudi za video prispevke in podobno, ki jih potem uporabljajo tudi TV postaje in na ta način lahko jasno pokažemo, koliko smo uh, imeli dosega in tako naprej. In na ta način so stvari bistveno lažje uh, opredljive in kakšne, kakšni podatki so kar presenetljivi, moram reči. Eh, tu je še ena analiza, ki smo jo sami opravili na temo uh, vodilnih kandidatov. Uh, oziroma nosilcev list in vprašali smo voljivce po Evropi, kaj bi bil odločilni razlog, zakaj so šli na evropske volitve in odgovori so v 28 državah članicah zelo raznoliki, ampak zastavili smo tudi vprašanje, ali je bil razlog tudi nosilec liste in tu se je le en odstotek Britancev odločil za odgovor, da šel sem na volitve zaradi nosilcev list, kar ni presenetljivo, ker so, je to pojem, eh, ki ga oni ne poznajo in konec konca tudi tam sploh nista nastopila. 12 odstotkov pa v Nemčiji, v Avstriji, v Luksemburgu, tam tudi nekako vemo zakaj, 12 odstotkov državljanov v teh državah torej dejalo, ja, šli smo na volitve, ker so bili nosilci list. Če temu tako, to pomeni 9 milijonov volitev, za kateri je bil to odločilni argument, zakaj so šli na volitve. Tako da tu smo vsekakor svojo kampanjo zagotovili veliko podpore k temu, da so ti ljudje šli na volitve, kajti zagotavljali smo veliko tehnične infrastrukture za to. Vprašali ste tudi, kar zadeva hišo evropske zgodovine. Gre za zgodovinsko stavbo torej ne gre za popolno novo gradnjo, temveč gre za adaptacijo obstoječega poslopja, kjer školka ostaja, notranjost pa je popolnoma nova. Niso bile povsod dobre izkušnje mm, s takimi stvarmi. Eh, v Frankfurtu smo na temeljih nekdanje tržnice zgradili stavbo ECB, enako velja tudi za stavbo v Hamburgu, kjer je prišlo do eksplozije stroškov. Tako da tu zdaj smo nekoliko v zamudi, ker bomo šli v letu 2015 zaključili zdeli, ampak smo absolutno v okviru predvidenih stroškov. Prišlo je do sicer določenih zamud, ampak če vse skupaj pogledamo mm, z določen distance, mislim, da je to kar sprejemljivo. In mislim, da vedno bolj tudi od zunaj postaja jasno, da je to stavba, ki je zanimiva. V tem, kar zadeva tako na nem mini parlamentarijum v Štrasburgu, vedno smo imeli ta problem, da imamo v Štrasburgu ogromno uh, obiskovalcev, približno 100 tisoč, mislim, da kar verodostojna številka. Ampak eh, razen plenarnega zasedanja, kaj malo lahko ponudimo tem eh, obiskovalcem. V Bruslu je nekoliko več sicer teh eh, obiskovalcev, ampak ima ogromno ponudbe in zato smo se odločili, da bomo pripravili platformo za obiskovalce v stavbi Louis Weiss, prav tako Eh, možnost eh, za to, da se tudi čovni s turisti ustavijo pred parlamentom, no in potem je še mini parlamentarium, stroški so približno milijon evrov in pol. 100 tisoč voljivcev oziroma obiskovalcev na leto eh, bo lahko obiskalo ta prostor. Tam gre torej za ta posnetek, 360-stopinski eh, posnetek, kjer dejansko lahko kot obiskovalec vidimo, kako potekajo stvari v parlamentu, če tudi morda parlament ne deluje ravno, v tistem trenutku ne zaseda. Prav tako je to možnost, da nas obiščejo tudi šolski razredi in eh, doživijo parlament in njegovo delovanje, potem tudi nekaj drugih manjših. Eh, naprav in eh, eksponatov, tako da gre za relativno nizko investicijo, za katero bomo dobili resnično bistveno atraktivnejšo možnost za obiskovalce, da se seznanijo z delom parlamenta. Potem vse na enem mestu, One Stop Shop, to je nekaj relativno novega, ampak eh, zato moramo tudi vse čas preverjati, ali zadeva deluje, ali se uporablja in tako naprej nasplošno lahko rečemo, da se je zadeva je prijela, ampak eh, v Bruslju imamo zdaj že enega sodelavca tam manj, ker smo gotovili, da gre tudi za enim manj. Tudi v Štrasburgu preverjamo, ali to sploh potrebujemo v Štrasburgu ali ne in če to potrebujemo v Štrasburgu ali tam, kjer to je ali kje druge. Skratka, zadeva je v fazi preverjanja glede stroškov. Odbor za proračun je pred časom zahteval študijo strani administracije, to študijo smo pripravili, približno 100 milijonov dodatnih stroškov zaradi treh sedežev, celo s pozitivno vrednostjo za Luksemburg, ker eh, smo v Luksemburgu zelo ugodno dobili eh, zemlišča. No, Evropsko sodišče je prišlo do približno podobne številke, približno 100 milijonov evrov, to mislim, da je zdaj številka, ki lahko služi kot referenčna vrednost za prihodnost in kakšne velike spremembe v prihodnih eh, letih ne vidim. Prej je bilo govora o 200 milijonih, ampak 100 milijonov je številka, ki zdaj velja za referenčno. Potem ste zastavili še vprašanje o pavšalih. Mm, vsako leto me vprašate isto, morda bi moral vsako leto odgovoriti isto predsedstvo zaenkrat ohranja sistem pavšalov. Jasno je že, kakšni izdatki tja sodijo, kakšni ne. Pri posameznikih morda so določeni odmiki, ampak eh, predsedstvo zaenkrat ostaja pri rešitvi s pavšali. Božiter, um, ehm, i... Barstas, najlepša hvala imam nekaj kratkih vprašanj. Najprej me zanima, če je mogoče govoriti o prostovoljnem pokojninskem skladu, a se mu morajo novi poslanci pridružiti ali ne. Tudi razrešnico si moramo pogledati, obstajajo primankljaje v pokojninskem skladu. Kaj se dogaja trenutno in kaj lahko pričakujemo z vidika prihodnjega parlamentarnega proračuna. Drugič, leta 2013 je bila sprejeta odločitev o kavnih avtomatih Nespresso. Govora je bilo o tesnem obdobju, sedaj pa je minilo več kot eno leto in eh, kaj se s tem dogaja. Seveda pa najlepša hvala za pisna, eh, pisna odgovore, ki smo jih dobili. Eh, herzlichen Dank. Zunächst so. Ja, hvala. Ker zdaj pokojninski sklad, to je star sistem še iz časa, ko poslanci niso imeli evropskih pokojnin in so bile stvari zelo različno zastavljene, nekateri so bili ustrezno zavarovani, nekateri ne in eh, zato smo imeli ta pokojninski sklad. Potem leta 2009 smo se spraševali, kako zdaj naprej s tem, zdaj ko imamo zagotovljena sredstva za vse poslance in takrat smo se odločili, da se ta pokojninski sklad eh, zapre, da ne bo več eh, novih opisov že takrat eh, smo imeli računovodski primankljaj, kar je pomenilo, da ta pokojninski sklad do doživetja zadnjega poslanca ne bo eh, preživel s plusom in zato smo takrat sprejeli vrsto ukrepov, med drugim tudi povišanje upokojitvene starosti, možnost eh, predčasnega izplačila pokojnine ni več možna. Eh, in potem še tretji ukrep za omejitev tega primankljaja. In sicer smo sprožili postopke pred eh, Evropskim sodiščem in eh, ti ukrepi predsedstva, ki smo jih sprejeli začetku aprila 2009, so bile vse razkrešene za zakonite. Vendar pa še vedno beležimo primankljaj. Jasno je, da v določeni točki parlament eh, bo moral ta primankljaj pokriti. Tudi to je bil sklep predsedstva in sicer v okviru tega svežnja ukrepov iz aprila 2009, da bodo imeli poslanci zagotovili, da bodo njihove pokojnine izplačene. Torej, v določenem trenutku ne vemo točno, kdaj to je odvisno tudi od eh, gibanja vrednosti eh, naložb. Eh, torej v določenem trenutku bo parlament za stare pokojnine določenih poslancev izpred leta 2009 moral uh, sredstva pokriti iz lastnega proračuna. Potem vprašanje teh nespreso naprav. Z odborom za proračun smo spoštovali zahtevo po kršitvi proračuna za 34 milijonov. 23 milijonov je bilo enostavno, ker nismo imeli predhodnega financiranja za stavbo Konrad Adenauer, potem smo iskali dodatnih 11 milijonov in eh, sem je sodel tudi znesek, ki je bil do sedaj predviden v proračunu za zagotavljanje eh, kave v odborih. To je bilo vedno sporna zdeva, nekateri so ga imeli radi, drugi so ugotovili, da po nekaj urah kuhanja ta kava je nič kaj boljša, tudi sam sem eden teh, no in zdaj pač te kave ne subvencioniramo več v dvorani, tam več si vsak eh, lahko prinese, mislim, da kvalitativno bistveno boljšo kavo za en evro. Voda pa se še naprej zagotavlja v dvoranah, kajti konec koncev gre tudi za vprašanje uh, zdravja, če človek dolge ure sedi takole v dvorani. Mislim, da je to kompromis, ki je deležen relativno široke podpore. In eh, vsaj do sedaj se nam zdi ta rešitev kar uspešna. Vsaj za enkrat torej ni nobene. Ga razmišljam, da bi ponovno uvedli velike če brez kavo. Ampak ja, vem, mnenja so različna. Še dve vprašanji bi pa tolmače prosila še za par minut dodatno. Sì, grazie Presidente, cercherò di essere molto veloce. Najlepša hvala, gospod predsednica, kratek bom. Najprej bi se rad zahvalil podpredsedniku za to, da se je odeležil te seje. Odgovorni ste za proračun in veseli nas, da ste se nam pridružili. Mislim, da je pomembno, da še naprej sodelujemo. Mislim, da ne bi bilo dobro, da vas ne bi vključili v to razpravo. Na kratko torej. Govorimo o javni rabi sredstev. In to je nekaj, kar je izjemno pomembno na evropski ravni. Številni ljudje v Evropi si danes ne morejo privoščiti niti osnovnih potrebščin, tako da moramo mi sredstva, ki jih imamo, porabljati previdno. V Italiji veliko govorimo o eh, javnem financiranju političnih fundacij in eh, strank. Imeli smo tudi referendum na to temo. in pravo financiranje bomo podprli. Parlament financira približno 10 ali 13 eh, fundacij. Zanima me, če si pogledamo to prakso, če bi lahko pri eh, tej razpravi sodelovala tudi javnost, kaj oni menijo o tem. Dotaknili smo se tudi hiše evropske zgodovine. 55 milijonov ste omenili, sedaj govorimo uh, eh, 13 milijonov na letni osnovi. Zanima me, če mi lahko date odgovor na to. Na to informacijski urad 7 milijonov ste dejali, glavna mesta so Pariz, Rim, Madrid, na primer, to so najdražja mesta. Zanima me, če bi lahko pri teh uradih zmanjšali porabo sredstev in v koliki meri bi to lahko naredili. In pa še nekaj. Parlamentarni ob obiski. Pogosto obstaja pri teh obiskih presežek sredstev in na to se sredstva uh, vrnejo. Zanima me, če vemo, koliko sredstev dobimo nazaj. Tudi sam sem uložil številne predloge sprememb v tej smeri. Morda bi lahko več naredili pri samem sistemu ulaganja predlogov sprememb. Naša skupina je predlagala reze v višini 10 odstotkov, manj denarja na koncu parlamentarnega sklica in tako dalje. Morda bi se lahko malce bolj potrudili pri koncu mandata. Ja, herzlichen Dank eh, für. Generalni sekretar, ja, hvala lepa za ta vprašanja. No, v preteklih letih je parlament eh, večkrat. prilagajal eh, svoj proračun, ampak nikoli več kot za nekih nič cele 5,4 odstotka. Skratka, ugotavljamo, ali so to stvari, ki jih še vedno potrebujemo. Veliko krat smo ugotavljali, da ne. E, so pa tu tudi druge stvari, še posebej za državljane in za organiziranost evropske demokracije in zato je pomembno, da se te stvari generalizirajo in to je razlog, zakaj je sistem finančnega upravljanja FMS, ki ga razvijamo v teh letih, v prihodnih letih, tako pomemben. In pri vseh postavkah lahko ugotavljamo potem, ali se denar smotrno porablja, ali zadeva sploh potrebujemo, kaj s tem dosegamo. Skratka, to je pristop, ki ga želimo zdaj sistematizirati, kar zadeva stranke in. Uh, zavode, tu imamo različna mnenja. V EU imamo pač eh, sistem financiranja strank in eh, zavodov iz javnih sredstev, v članicah so različni sistemi, ampak eh, tu pa tam, če kaj takšnega ne počneš, to privede do tega, da dejansko financiranje potem poteka iz zasebnih virov in potem je veliko tistih, ki pravijo, da jim je. Ime ljubše transparentno financiranje na podlagi jasnih kriterijev, torej financiranje evropskih eh, strank in eh, zavodov. Kar zadeva zopet hišo evropske zgodovine, 30 eh, milijonov v letu 2014, ja, čez celotnih šest let, ja, ja, res je, tekom celotnih šest let je bilo toliko denarja porabljenega letu 2014 je bilo 15,6 milijona. Torej v celotnem obdobju do sedaj dobrih 30 milijonov, to drži, to je res. Vse številke so tu dokumentirane, ampak kot rečeno, ne gre za 30 milijonov v letu 2014, ampak 30 milijonov v zadnjih šestih letih. Potem, če želimo določene zneske izterjati, to je možno generalna direkcija za finance je za to pristojna in vam lahko tudi poda ustrezne podatke, če želite tudi vrniti denar. Hvala lepa, imam še nekaj vprašanj, ampak ne za vas, gospod generalni sekretar, ampak za notranjega revizorja. V poročilu ste omenili, da bomo to poročilo dobili, mi bi ga tudi radi dobili. Eh, morda vnaprej, celo od komisije dobimo poročilo nekoliko naprej, dobro bi bilo, če bi to bilo tudi eh, tako pri vas. Kot drugo pravite, da ste upravili tudi revizijo potovalne agencije, da ste pripravili deset priporočil. Kaj je bilo teh deset priporočil? Kaj ti ta služba je služba, ki se pogosto poslužujemo, tako da bi bilo to zanimivo. Potem pa skupine obiskovalcev, to ne bi bila ena, ne ena izvršen, eno neizvršeno priporočilo in me zanima katero. Hvala lepa. Uh, thank you. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej prvo vprašanje, kar se tiče razširjenja letnega poročila. Letno poročilo se pošlje sekretarijatu odbora za proračunski nadzor po razpravi v okviru predsedstva. Če se ne motim, je torej poročilo poslano sekretarjatu odbora, kar pomeni, da je na voljo zabranje. Drugo vprašanje se tiče potovanja. Revizija se je dotaknila splošnih stroškov za potovanje poslancev. Pokrili smo tri področja. Prvo področje. Deset ukrepov je pokrilo šest področji, ne tri področja. Prvo področje zadeva prilagoditev pravil za izplačilo pavšala glede na trajanje in razdaljo. Razmišljali smo o tem, da bi morda bi lahko pripravili splošno študijo o logiki takšnih pavšalov. In na osnovi te študije bi lahko ponovno analizirali področja. Drugo področje, ukrepi za izboljšanje administracije, administrativne učinkovitosti in izboljšanja same eh, učinkovitosti izplačil. Tretje področje - uporaba zunanjih potovalnih agencij. Mislim, da bi lahko analizirali mnenje nekaterih poslancev, ki menijo, da je eh, interna potovalna agencija neočinkovita z troškovnega vidika. Želeli smo tudi obravnavati zanesljivost dokumentov, ki jih pripravijo interne potovalne agencije in razmisliti o boljših eh, informacijskih orodjih za potovanja. Pogovarjali smo se tudi o potovanju z avtomobilom, pogledali smo si specifične ukrepe, s katerimi bi lahko zmanjšali število potovanj z avtomobilom oziroma zmanjšali povrnitve stroškov za slednje. Želeli smo še nadgraditi organizacijo upravnih in nadzornih sistemov, naprimer krepitev skupine nadzornikov in preverjati račune pred izplačilom. S tem bi tudi pospešili izplačila. Pogledali smo si tudi možnost informacijske podpore za storitve, do kateri imajo dostop poslanci in poslanke. Razmišljali smo o informacijski aplikaciji, ki bi poslance pomagala pri organizaciji potovanj v prejšnjem sistemu smo se zanašali predvsem na izplačevanje pavšalov. Mi pa si prizadevamo za redno uporabo računov in dokumentov, ki dokazujejo eh, potovanje in omogočajo izplačilo. Vse to bi lahko bolje organizirali s pomočjo vzpostavitve novega informacijskega sistema. Vaše vprašanje se je dotaknilo tudi skupin obiskovalcev. V poročilu o obiskovalcih iz leta 2010 smo ugotovili, da se izplačila skupinam obiskovalcev še vedno upravljajo v gotovini. Menimo, da bi morali ta izplačila pošiljati zgolj prek eh, bančnih transferjev, prek nakazil govorili smo tudi o metodi izplačil določenih delov potovalnih stroškov skupinam obiskovalcev. Generalni direktorat za komunikacijo je imel malce, malce drugačna stališča kot mi, še vedno poskušamo priti do kompromisa obstajajo nekateri drugi ukrepi, ki so povezani z razvojem notranjega informacijskega sistema, s katerim bi lahko pripomogli k izboljšavi te storitve za obiskovalce. Hvala. Hvala še kolega Sasol je prosil za besedo ob zaključku, potem pa bomo zaključili. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za komentarje. Ta razprava je bila zelo dobra. Nekatera vprašanja bom samo odnesel nazaj v predsedstvo. Zabeležil sem si tudi vaše pomisleke in vaše komentarje glede vseh različnih tem, ki smo jih danes obravnavali. Vprašanje varnosti ni nekaj novega, o tem se pogovarjamo že dlje časa in tudi sam sem se tem, lem, teme lotil pred volitvami uh, maja. Je bil napaden judovski muzej v Bruslju in predsedstvo je to takoj vzelo na znanje in se začelo pogovarjati o varnosti. To je nekaj, eh, kar traja dlje časa, ne zgolj nekaj mesecev oziroma tednov sedaj je prišlo do eskalacije tega problema in te problematike. Težko je definirati eh, pomankljivo varnost. Vseeno pa je generalni sekretar, ki je o tem že govoril, poskušal izboljšati varnostne ukrepe. Bistveno pa je, da imamo za to sredstva, informacije, spremeniti moramo nekatere operativne strukture znotraj parlamenta, zagotoviti moramo, da se spremeni operativna struktura celotnega parlamenta, ki je nekakšen uh, eh, univerzitetni, kar je seveda dobro, ampak zaradi tega se poraja vprašanje v zvezi, v zvezi z varnostjo. In ne gre zgolj za poslance in poslanke, ne gre zgolj za zaposlene v parlamentu. Pomisliti moramo, tudi na vse tiste, ki jih gostimo v teh naših zgradbah, ki z nami sodelujejo na številnih področjih. Še nekaj moramo rešiti. Vprašanje mentalitete znotraj zgradbe parlamenta. Tudi na ameriških univerzah, na tistih velikih kampusih pride včasih do morilskih napadov. Vedeti moramo, kakšne so posledice eh, vojakov, ki, eh, uporabe vojakov, ki varujejo zgradbe parlamenta. Tudi to moramo obravnavati. To učinkuje ne zgolj na posameznike, ampak na celotni sistem, na demokracijo, demokratični sistem, ki ga gradimo. In predsedstvo o tem brez dvoma razmišlja. Zahvaljujem se generalnemu sekretarju za njegovo podporo. Veliko časa je namreč porabil za to, da bi oblikoval in orisal tiste prave, eh, najbolj korektne ukrepe. Dotaknil bi se še hiše evropske zgodovine. To bo ogromen dodatek tem zgradbam, obstoječim zgradbam parlamenta. S tem bomo lahko pozdravili obiskovalce, ki bodo bolje razumeli demokratično zgodovino naše celine. To bo tudi odlična referenčna točka za evropsko znanstveno skupnost in to ne velja zgolj za evropsko raven, ampak tudi za mednarodno raven. Naše univerzitetne skupnosti bodo lahko obiskale Bruselj in se navezale na dejavnosti v okviru hiše evropske zgodovine. Na to moramo gledati kot na ogromno priložnost, ne zgolj kot na neko darilo obiskovalcem, ki bodo v trumah, v tisočih prihajali v Bruselj. Ne, prizadevati si moramo tudi za rast naše znanstvene skupnosti. Potrebujemo takšne omrežje, takšne evropske eh, mreže, sredozemske mreže, evrosredozemske mreže in mednarodne mreže za eh, evropske raziskovalce in znanstvenike. In to je za nas z tega vidika odlična priložnost. Naši mladi raziskovalci morajo imeti dostop do tega univerzitetnega vozlišča, ki bo za njih odlična referenčna točka. In pa še nekaj, če dovolite. Vse odločitve, ki jih sprememo z vidika eh, sredstev, dejavnosti in tako naprej, vplivajo tudi na interno delo v parlamentu, ne zgolj na zunanji ugled parlamenta. Pred nekaj časa smo sprejeli določene odločitev v zvezi z Evropskim parlamentom, kot da smo popolnoma ločeni od širšega evropskega tržišča. Pogodbe, naprimer, to, to je tržna zadeva, konkurenčnost, to so tržni pojmi, poslovna tveganja, tudi to so tržni pojmi. Vse to obstaja v vsak dan ekonomskega življenja v parlamentu. Pomembno je razmisliti o delovnih mestih, o javnih naročilih, o osnovnih storitvah, ki jih nudimo in do katerih imamo dostop. Pogosto se poslanci in asistenti pritožujejo, pravijo namreč, da ni prave konkurence na tem področju in vse to se mora spremeniti. Potrebujemo nek pravi pogled vse to, če si tega poslanci želijo. Bolje se moramo zavedati ekonomskih eh, razmer znotraj parlamenta. Najlepša hvala za to preživeto. Eh, Popovdne upam, da se bomo kmalo ponovno srečali, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod generalni sekretar, gospoda podpredsednika, gospod Sasoli. Zame je to popovdan, ki me je obogatil. To poročilo bom dal v prevod 7. februarja, tako da je dobro, da smo imeli to razpravo. S tem bom lahko to poročilo namreč tudi obogatil. Kolego Markosu Piperju sem želel povedati, da je to smisel našega dela v Evropskem parlamentu in to je veljalo v preteklosti, enako velja za uh, Nemčijo, ko nemški vlaki prispejo točno, je vse v redu, če pa imajo zamudo, moramo biti tudi kritični. V okviru mojega poročila sem želel čestitati administraciji našega Evropskega parlamenta za nenehne izboljšave. Kot sem dejal, je prišlo na različnih področjih do izboljšav in tega sem se v poročilu dotaknil. Kolega je sicer eh, že zapustil dvorano, ampak ne smemo biti tako anegdotični in veselil me je odgovor generalne sekretarja glede teh 100 eh, tisočih prevoženih kilometrov predsednika, če je bil eh, ob vozniku na zadnjih sedežih, kakorkoli že. Gre za resne zadeve. In na koncu bi kolego Markusu Piperju dejal takole. Vprašanja, ki jih je zastavil, so, bili, so bila že vključena v pisni postopek eh, odgovorov generalnega sekretarja. Generalni sekretar je že podal odgovore v zvezi z vprašanji, ki smo jih eh, njegovi službi eh, poslali konec novembra. Kot ste dejali, gospod generalni sekretar, sem želel, da skupaj usmerimo to študijo, to poročilo v okviru razrešnice za leto 2013. Tako pa se to počne. Imamo pa tudi vprašanja, ki so še vedno aktualna za leto 2014 in 2015. Tudi vprašanje um, zmanjšanje uporabe papirja je zelo zanimivo. In odločili ste se, da bo ta odbor, gospod predsednica, vodilni odbor na tem področju. Mislim, da gremo v pravi smeri. Prizadevamo si za učinkovito delo, na mizah nimamo več eh, tega kupa papirja. Evropske prestolnice, kakršna, kakršen je Pariz ali pa Rim, morajo imeti urade, ki pokažejo najboljšo podobo parlamenta. To velja za, parla, za Pariz in za druge prestolnice. tam lahko gostimo javnost in druge, lahko organiziramo razprave, s katerimi eh, izboljšamo ugled Evropske unije in evropskih povezav. Hvala lepa, hvala gospod generalni sekretar, gospod podpredsednik, hvala vam, gospod Gelning, tudi vsem kolegom in kolegicam, predvsem pa tudi tolmačem, ki ste nam dali kar nekaj časa več. Jutro ob devetih nadaljujemo. Thank you.